Witam Państwa z małym opóźnieniem. Dobry jutro, gospodin gospodzie. I mamo manszo samudo. Sedaj pa je čas, da začnemo z današnjim sestankom. Rad bi se vam opravičil za to zamudo. Seveda eh, je razlogo za to zamudo več, kot vsi vemo. Kakorkoli že, toplo pozdravljeni. Rad bi vas obvestil, da danes z nami žal ne bo gospoda Dejana Židena, slovenskega ministra za eh, kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Nažalost se nam danes ni uspel pridružiti. Je pa z nami državna sekretarka, gospa Tanja Strniša. Dobrodošli, gospa sekretarka veseljem vam bomo prisluhnili. Zahvalil bi se vam rad za pobudo. Ta tema je namreč zelo pomembna za kmetijstvo. O čebelah smo že večkrat razpravljali tu v našem odboru spomnimo se, kaj je naredila naprimer gospa Luling na tem področju. Resnično sem vesel, da ste se odločili, da izpostavite to temo. V medijih se je pojavljala in to uh, v celotni Evropi. Še enkrat hvala za pobudo in hvala za samo idejo. Kot verjetno veste, je za nas apikultura, čebelarstvo izjemno pomembno. Je osnova za zdravo kmetijstvo. O tej temi govorimo tudi v kontekstu znanstvenih raziskav, seveda. To je tudi področje, ki ga financirajo skladi Evropske unije. Začeli bomo s predstavitvijo gospe državne sekretarke iz Slovenije, na to pa bomo besedo dali še predstavniku slovenskega eh, združenja čebelarjev. Slovenske čebelarske zveze, gospodu Noču. Prisluhnili bomo tudi predstaviti gospoda uh, eh, Du Fresneja, ki je direktor uh, Centra za apilogijo. Tudi z njim se bomo pogovarjali. Na koncu pa bomo prisluhnili še gospe Noji Simon Delso ki je predstavnica organizacije BeLife. Govorila bo o povezavi med čebelami in okoljem. S tem delom sestanka moramo zaključiti do 11. ure. Malce že zamujamo. Upam, da bomo od sedaj naprej disciplinirani in da bomo učinkovito porabili ta čas. Ob 11. imamo namreč skup, skupno zasedanje z odborom Envi na temo kloniranja. Gospa državna sekretarka, izvolite. Beseda je sedaj vaša, dobrodošli v našem odboru. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani predsednik odbora, gospod Česlav Adam Sikerski, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. V začetku mi dovolite, da upravičim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistra Dejana Židana, ki se, ki se zaradi neodložljivih obveznosti, ki jih ima kot podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister, danes ni mogel udeležiti tega zasedanja. Čeprav sam osebno daje izredno velik pomen čebelarstvu in zaščiti čebel. Veliko čast mi je, da lahko v njegovem imenu danes pred odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta predstavim pomembnost naših skupnih prizadevanj za ohranjanje čebel v Sloveniji, v Evropski uniji in svetu. Pred tem cenjenim odborom želim predstaviti pomen, ki ga predstavljajo za pridelavo hrane, naravo in celotno družbo. Slovensko tradicionalno čebelarstvo in naša avtohtona pasma čebele, krajinska sivka, sta neločljivo povezana z našo nacionalno identiteto. Oboje so zrcali skozi bogato zbirko kulturne in naravne dediščine, pa tudi skozi zakladnico znanja o čebelarstvu samem. Naša država se ponaša z izredno krajinsko pestrostjo, in izjemno biotsko raznovrstnostjo. Kar 38 odstotkov površine Slovenije je pod Naturo 2000. Slovenija je ena najbolj goznatih in tudi hribovitih držav Evrope. Za izvajanje kmetijske dejavnosti so take razmere težke, zato se je v našem prostoru tradicionalno oblikoval in je tudi prevladujoč model družinskega kmetovanja z majhnimi in razdrobljenimi obdelovalnimi površinami in razmeroma ekstenzivno pridelavo. Varovanje naravnih verov, s katerimi je, kot sem že povedala, Slovenija še vedno zelo bogata, je eno, vodilne, eno vodilnih usmeritev pri doseganju samoskrbnih ciljev in konkurenčnega razvoja slovenskega kmetijstva. Iskanje uravnoteženosti med gospodarskim, družbenim in okoljskim vidikom je tako ena od najzahtevnejših nalog pri usmerjanju kmetijske in drugih politik. Tudi skupna evropska kmetijska politika je za naslednje srednjeročno obdobje začrtala zelo konkretne in jasne cilje z močno okoljsko komponento. Spoštovane gospe in gospodje, čebelarstvo je pomemben in nezamenljiv, nepogrešljiv del kmetijstva. Čebele predstavljajo neprecenljivo vrednost, so vpraševalke mnogih kmetijskih rastlin in hkrati indikator zdravega okolja. Zavedati se moramo, da se pritiski človeka na okolje negativno odražajo tudi na življenju in vitalnosti šebel, čebel. Še več, lahko celo grozijo njihov obstoj v naravi. V Sloveniji se pomena čebelarstva zelo dobro zavedamo. Slovensko čebelarstvo smo sistemsko zastavljenimi koraki umestili v strateški okvir razvoja kmetijstva. Podpora čebelarstvu so razvojno zasnovane in se odražajo na več ravneh, od tistih, ki jih omogoča skupna tržna ureditev Evropske unije, pa do podpor, ki jih financiramo iz nacionalnega proračuna. In med slednjimi naj omenim predvsem financiranje javne svetovalne službe v čebelarstvu, ter izvajanje programa, verskega programa in strokovnih nalog v čebelarstvu. In naj na tem mestu povem, da smo v Sloveniji še posebno senzibilni tudi za škodljive vplive fitofarmacijskih sredstev na čebele in da smo zato že v letu 2011 izdali odločbo o prepovedi uporabe um, neodnikotinoidov za tretiranje semena kmetijskih rastlin recimo koruze in ogne ogrščice. Čebelarska tradicija se v Sloveniji nadgrajuje z uspešnimi inovativnimi projekti, naprimer v razvoju čebelarskega turizma in apiterapije, dejavnostmi, ki ne nazadnje pomenijo tudi ustvarjanje novih zelenih delovnih mest na podeželju. Tudi Evropski parlament je skrbi za čebele že namenil veliko pozornosti in ne nazadnje današnjem topu sprejel sprejem naše inicijative za nas pomemben dokaz tudi v tej smeri. Resolucijo o, o razmerah na področju čebelarstva v letu 2010 in sporočilom o zdravju medonosnih čebel in izzivi za čebelarski sektor iz leta 2011 je parlament pozval Evropsko komisijo k nujnemu ukrepanju na področju izboljšanja razmer v čebelarstvu. Resolucija Evropskega parlamenta priznava čebelarstvu strateško vlogo v družbi, saj predstavlja primer okolju prijazne dejavnosti, zagotavljanjem izboljšanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti vzdrževanja ekološkega ravnotežja ter ohranjanja rastlinstva. Pripričana sem, da bo skupno delo evropskih institucij in držav članic tudi v nadaljevanju šlo po tej poti. Slovenija si zaradi vsega omenjenega močno prizadeva ukrepiti skupnost skrb za čebele v evropskem prostoru. Menimo, da je ključno ozaveščanje javnosti, še posebej mladih. In prav zato imamo dober primer dobre prakse prav v Sloveniji, ki bi ga predstavila pred tem cenjenim zborom. To je medeni zajtrk, ki se je kot izobraževalno promocijska akcija v vrtcih in osnovnih šolah začela že v letu 2006 na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Vsako leto so nam pri projektu pridružijo nove institucije iz vseh stebrov oblasti, drugih javnih institucij, pa tudi zasebnih podjetij. Na podlagi te dobre prakse je Slovenija marca 2014 na svetu EU za kmetijstvo in ribištvo podala pobudo za uvedbo Evropskega medeljnega zajtrka. Pobudo je toplo pozdravilo večje število držav članic in tudi tedajni komisar za kmetijstvo Čolos. Poleg držav članic EU svoj interes za sodelovanje izkazale tudi nekatere tretje države in kandidatke za članstvo v EU. Še posebej me veseli, da so v nekaterih državah že v letu 2014 začeli z izvedbo projekta oziroma pomembnimi dogodki. Naj omenim, da je naša soseda Mačarska lani izvedla Evropski medijni zajtrk v 67 osnovnih šolah in da ravno te dni že drugič izvajajo medijni zajtrk v šolah in seveda še posebej smo počaščeni, da ste za danes zjutraj tudi vi, cenjeni evropski poslanci, prisostovali medenemu zajtrku, ki so ga pripravili Čebelarska zveza Slovenije in slovenski evropski poslanci in se s tem na nek način priključili naši pobudi. Ta dogodek ni le en obrok v dnevu, tednu ali letu. Toč pač pa pooseblja skrb za zdrav življenjski slog ljudi simbolizira varstvo narave in ohranjanje čebel, izkazuje podporo lokalnim pridelovalcem in spodbuja povezovanje različnih deležnikov ter promotorjev kmetijstva, varne hrane, zdravja, izobraževanja in kulture. Slovenija meni, da lahko z dobrim mednarodnim sodelovanjem dosežemo boljše učinke pri varstvu čebel in razvoja čebelarstva. Zato je vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da Slovenija na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pri Organizaciji združenih narodov vloži predlog za razglasitev svetovnega dneva čebel, ki bi ga praznovali vsako leto 20. maja. Ta dan je namreč rojstni dan pionirja modernega čebelarstva Antona Janše, hkrati pa mesec maj simbolizira razcvet narave. Namen pobude je svetovno javnost vsako leto upozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in opomniti ljudi, kako je od čebel in ostalih vpraševalcev odvisna tudi globalna prehranska varnost. Spoštovani člani odbora, kmetijstvo in razvoj podeželja nosite odgovornost za ohranjanje zdravega prebivalstva. Hrana, vitalna dobrina, potrebna slihanemu prebivalcu, je produkt narave, človekovega znanja in vestnosti upravljanja z obojem. Velik delež proizvodne hrane na svetu pa je odvisen ravno od majhnih, krhkih biti, od opraševalcev čebel. Pobuda Republike Slovenije za razglasitev Svetovnega dneva čebel pri organizaciji Združenih narodov tako presega okvire in meje Evropske unije. Cenjene poslanke in poslanci, verjamem, da bo pobuda tudi z vašo pomočjo in podporo prispevala k pomembni nadgradnji mednarodnega sodelovanja pri reševanju globalnih problemov ohranjanja čebel, okolja in izkoreninjanja lakote. Hvaležna sem, da sem lahko to pobudo danes predstavila pred tem cenjenim odborom. Zato se vam za to priložnost in v upanju na vašo podporo v imenu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistra Dejana Židanja, iskreno zahvaljujem. Hvala za vašo pozornost. Dziękuję pani minister. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Zdaj pa gospod Noč. Spoštovani slovenski evropski poslanci, v svojem imenu in v imenu Čebelarske zveze Slovenije vas lepo pozdravljam in že na začetku iskreno zahvaljam za to, da ste nam omogočili, da predstavimo dve Eh, zelo pomembne pobudi, ki jih daje slovensko čebelarstvo. Ne gre samo za pobudi v okviru Slovenije, gre za širše, gre za evropski pobudi, lahko bi rekel eh, svetovni pobudi. Mi slovenski čebelari mislimo, da, bo, da boste obe dve pobudi postalo neko svetovno gibanje, kajti vsi vemo, kaj pomeni čebela za ohranjanje našega planeta. Samo par besed o slovenskem čebolarstvu. V Sloveniji nas je 10 tisoč čebolarjev na tisoč ljudi, tisoč slovencev, smo kar štirje čebolari, kar nas uvršča v svetovni vrh in na to smo slovenci ponosni, kajti v Sloveniji čebolarimo z našo avtohtono čebelo, kransko čebelo. Slovenija je izvorna dežela kranske čebele. V Sloveniji ne smemo imeti druge čebele kot kransko čebelo in to je en privilegij, ki, na katerega smo slovenski čebelari zelo ponosni. Druga stvar, kar je zelo pomembna, Slovenija, slovenski čebelari smo ponosni na nas slovenski med, ki smo ga zaščitili tudi v okviru Evropske unije in ki nosi v imenu slovenski. Imamo svoj lasten kozard za med, tako da slovenci že na prvi pogled prepoznajo um, naš lokalen med. Zelo smo ponosni tudi na našo zgodovino, ponosni na pionirja čebelarstva Antona Janša, predvsem pa tudi ponosni na, naš, na našo pansko končnico. Mi vsi vemo, da je to um, nek spominek Slovenije, ki je poznan širom sveta. In ne nazadnje, zelo smo ponosni, da slovenski čebelari razvijamo tudi čebelarski turizem in v V okviru svetovne čebelarske organizacije Pimondija vodimo komisijo za razvoj čebelarskega turizma, se pravi, se vključujemo tudi v gospodarski del eh, Slovenije in tudi Evrope. Jaz bi samo na kratko predstavil te dve naše pobude, medeni zajtrk in pa svetovni dan čebel. V Sloveniji smo pred leti začeli na našo pobudo izvajati medeni zajtrk po vrtcih in šolah in jaz bi vam samo povedal, kaj so rezultati te, tega medenga zajtrka. Javnost je zelo dobro spoznala, kaj pomeni čebela, kaj pomeni čebelarstvo in to preko naših otrok. To je zelo pomembno, kaj ti vsi vemo, kaj čebela pomeni v okolju in če jo ne bomo vsi skupaj varovali, potem vemo, kaj nam sledi. Čebele po svetu umirajo, izginjajo in treba je osvestati javnost o tem, zakaj je čebela tako pomembna. Eh, druga stvar, kar je zelo pomembno, preko otrok v vrtcih in šolah, preko medijev, preko politike smo osvestili javnost o pomenu čebel in ker smo jih osvestili o pomenu čebel, se je mladina začela zanimati za čebelarstvo. Mi imamo na več kot 130 osnovnih šolah čebelarske krožke, več kot 2000 otrok je vključeno v čebelarske krožke in to je predpogoj, da smo začeli zmanjševati starostno strukturo slovenskega čebelarstva. Mi vsi vemo, da je edina pot, da se čebelarstvo ne samo v Sloveniji povsod ohranja, je, da gradimo na naših najmlajših. Zelo pomembno je, da smo medeni zajtrk nekako vključili tudi ostale kmetijske panoge, ostale kmetijske proizvode iz stališča, da smo predstavili javnosti tudi pomen zdravega načina prehranevanja. Mi vemo, kaj pomeni zajtrk, da je to en od osnovnih obrokov in vsi vemo, da se zajtrk prevečkrat izpušča in tudi s tem medenim zajtrkom smo želeli upozoriti na bolj zdrav, reden način prehranevanja in predvsem upozoriti na pomen eh, eh, zajtrkovanja. Tako da mi upamo in verjamemo, da bo cela Evropa um, posvojila našo idejo v dobrobit slehrnega evropejca, predvsem zato, ker smatramo, da je uživanje lokalne hrane pomembno za vsako državo, predvsem pa tudi lokalno uživanje medu je pomembno za tisto okolje, v katerem ljudje tudi živimo. In druga ideja, svetovni dan čebel, 20. maj, mi želimo v okviru organizacije Združenih narodov razglasiti svetovni dan čebel, kajti smatramo, da si čebela ta poseben dan zasluž. Treba se zavedati, da je 30% svetovne hrane odvisno od opraševanja čebel, 70% sadja odvisnega od opraševanja čebel in to želimo preko tega svetovnega dne sporočati letno, kako je treba paziti, da čebele, kajti samo na ta način bomo zagotovili prehransko varnost in še kar je zelo pomembno, kar se pa ne da oceniti, čebela je pomembna za ohranjanje biodiverzitete, zato da imamo svetoča polja, da imamo um, um, različno rastlinje, da so države zelene, brez čebel tega ne bi bilo. In če zaključam, mislim, da je danes zelo pomemben dan za slovensko čebelarstvo, še več za Evropo v celoti, kajti obe dve ideji, oba dva predloga sta tista, ki pomenita globalno zelo veliko, ne samo za čebelarstvo, za vse evropejce. Če bomo ohranili našo kransko čebelo, kar je z obema temi, ne našo čebelo nasplošno, seveda v Sloveniji kransko čebelo, potem sem prepričan, da bo življenje na tem, na tem koncu bistveno boljše. Kaj ti še enkrat pravim, brez čebel ni življenja in na nas vseh skupaj je, da čebelam zagotovimo take pogoje, da bodo lahko preživeli, s tem bodo bo preživeli tudi ljudje. Hvala lepa. Bardzo dziękujemy i przystąpimy do dyskusji. Hvala lepa. In preden začnemo z razpravo, imamo na voljo še triminutno video predstavitev. Če je to tehnično izvedljivo, prosim, poglejmo si jo. ljudi mednarodno uveljavljen. Med je kakor umetnina, polna energija, polna zdravja. Mediki in čebele so nekakšen lakmusov papir našega okolja, tako narave kot tiste, zato je skrb za naravo izrednega pomena in smo se zamudili od tega, če gre za vedeti, temeljita in jo in vse resultate. športnik z veseljem podpiram projekt eh, Medeni zajcer, Evropski medeni zajcer. Eh, med je pomembno za mene, kot športnika, za človeka, v vsakdanjem življenju. Eh, torej, je pomemben vir zdravja, zguje nam in mišni sistem, da lažje delujemo. In takšni projekti so vsekako dobrodošli za promocijo Slovenije in čebelarstva. Uh, tako da vsi projekti, ki so združeni pod imenom Brez čudež in življenja, so dobri projekti. upokojene. Prehodimo do. Hvala lepa. Zdaj pa bomo nadaljevali po našem dnevnem redu. Gospod Bogovič, izvolite. Eh, spoštovani, veseli me, da lahko danes eh, v Evropskem parlamentu pozdravimo slovenske čebelarje s eh, predsednikom gospodom Boštjanom Nočom na čelu. Sicer je v Bruslju danes 100 slovenskih čebelarjev. Lep pozdrav tudi spoštovani državni sekretarki, gospe Tanji Strniša. Zahvala spoštovani predsednik vam, eh, koordinatorjem, eh, sekretarjatu odbora, da ste omogočili, da lahko danes govorimo o slovenskem in s tem tudi o evropskem čebelarstvu tu v Evropskem parlamentu. Kot smo slišali, imajo čebele, čebele poleg osnovne dejavnosti pridobivanja medu še pomembnejše naloge v prašitev cvetov, od katere je odvisna tretjina predelave hrane. Čebele svojim delovanjem pomagajo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v okolju. Čebele so torej indikator stanja v naravi. Brez čebel ni življenja, lahko rečemo. Tudi sam kot pridelovalec jabolk na treh hektarjih vsako leto pripeljem deset panjev čebel v času cvetenja v svoj sodovnjak, saj je prisotnost čebel med cvetenjem garant za dober pridelek. To vam, spoštovane, kolegice in kolegi, lahko zatrdim iz lastnih izkušenj. Slovenci smo na naše čebelarje ponosni. Deset tisoč slovenskih čebelarjev je odlično organiziranih v okviru čebelarskih društev, ki so povezani v Čebelarsko zvezo Slovenije. Čebelarska zveza Slovenije ima koncesijo Ministrstva za upravljanje svetovalne, javne svetovalne službe na področju čebelarstva v Sloveniji. Svoje poslanstvo, ne delo, poslanstvo opravlja odlično dvigujejo raven znanja med čebelarji. Zelo pomembno je, da znanje prenašajo na mlade rodove slovenskih čebelarjev. To naredijo, kot smo slišali, v številnih čebelarskih kroških v slovenskih osnovnih šolah. Naši čebelari so v letu 2006 začeli z odlično akcijo medenega zajtrka v otroških vrtih v osnovnih šolah. Našim otrokom so prikazali pomen zdrave prehrane, otroci so se veliko naučili o čebelarstvu, o pomenu čebel za cel ekosistem. Hkrati so, začeli, so se začeli zavedati pomena lokalno predelane hrane. V naši državi je medeni zajtrk prerasel v slovenski zajtrk, s katerim danes dvigujemo raven zavedanja pomena lokalno predelane hrane v Sloveniji. Naša velika želja je, da razširimo medeni zajtrk po Evropi in imamo tudi evropski medeni zajtrk. Naši čebelari so svojim delom, delom dvignili pomen, zavedanje pomena samo oskrbe s hrano med Slovenci. Tudi odnos do kmetijstva kot celote se spreminja na bolje. Slovenci se vedno bolj zavedamo, kako, po, kako pomembno je trajnostno kmetijstvo. Čebele so zelo ranljive. Napačna raba pesticidov, predvsem insekticidov, hitro povzroči pomor čebel. Zaradi strajnega upozarjanja na varnosti, ki čebelarstvu grozijo strani kmetijstva, je slovensko kmetijstvo danes bistveno bolj trajnostno, okolju prijazno, kot je bilo še pred nekaj leti. Slovensko kmetijstvo ima bogato tradicijo in pomembne može slovenskega čebelarstva. Eden največjih je Anton Janša, pionir modernega čebelarstva. Dunajski dvor mu je zaupal prenos znanja na področju čebelarstva. Zato podpiram predlog Čebelarske zveze Slovenije, <clears throat> ki je postal tudi predlog Republike Slovenije, da Združeni narodi 20. maj, rojstni dan gospoda Antona Janše, proglasijo za svetovni dan čebel. Spoštovane kolegice, kolegi, tudi vas prosim za podporo k temu predlogu, saj si svet zasluži, da bolje, poznamo, bolje pozna pomen čebel, čebele pa si zaslužijo, da en dan posvetimo njim. Hvala za to, da smo lahko danes tu v Evropskem parlamentu. Bardzo dziękuję. E, pan poseł Peterle. Hvala lepa, gospod Bogovič. Zdaj pa gospodatelem. Gospodatelem. Eh, dragi eh, kolegi, jaz sem izredno vesel te invazije slovenskih čebelarjev, ki so zasedli Bruselj. Vesel sem vaše pozornosti, eh, pozornosti odbora Agri do čebel in čebelarjev. Jaz sam sem čebelar že 40 let, še vedno imam nekaj čebel in se spominjam, kako romantično je bilo, ko sem začel čebelart, takrat smo govorili o kakšnih boleznih, sem in tja smo zgubili kakšno družino, zdaj pa govorimo o umiranju čebel in to v globalnem, v globalnem okviru. Ehm, in jaz ehm, menim, da potrebujemo strateški odnos, eh, rekel bi strateško partnerstvo s čebelami in s čebelari, Ehm, in rekel bi tudi, da v Evropskem parlamentu in na Evropski komisiji ne začenjamo iz ničle. E, Evropski parlament, jaz sem v njem tretji mandat, je sprejel vrsto resolucij, spominjam se prizadevanj naše nekdanje kolegice Astrid Lulin, ki smo ji rekli ej, matica Big Win, ej, kako se je trudila za odnos ej, Eh, do čebel in ta odnos se seveda v parlamentu nadaljuje. 90 poslancev nas je podpisalo <clears throat> zahtevo komisarju oziroma komisiji za prepoved neonikotinoidov <clears throat> in smo to potem leta 2014 dosegli. Jaz sem vesel tudi tega, kar je povedala naša državna sekretarka, gospa Strniša, da je bila Slovenija med prvimi, ki je sama uvedla prepoved in prepoved Ja, ta prepoved je zaenkrat samo začasna, izteče se letos in mislim, da je treba poskrbeti za kontinuiran odnos. Eh, mislim, da vemo dovolj, kako delujejo fitofarmacevska sredstva, zlasti pesticidi, da naredimo več. In če ugotovimo problem v eni državi oziroma znanost, eh, inšpekcije in tako naprej ugotovijo, kaj je slabo za čebele, potem ni treba tega ponavljati v 27 drugih državah, ampak sprijeti informacijo eh, in, in iti v akcijo. Eh, in danes ne gre več samo za čebele eh, in za čebelarje. Mislim, da je treba govoriti o problemu okolja, na kar so opozorili že drugi. In če se bomo ukvarjali z okoljem, ki je zaradi svojega poslabšanja povzročilo padec odpornosti čebel, potem bomo tudi uspeli. Jaz mislim, da gre za zadeve paradigmatskega značaja ehm, in o tem smo v tej hiši eh, že večkrat govorili. Torej, jaz se zauzemam za to, ne samo kot čebelar, tudi kot nekdani bovnik z rakom, ki je k sreči preživel, eh, da bi tudi s pomočjo zavesti o čebelah eh, o zavesti o tem, kako pomemben indikator stanja v okolju je čebela, razvijali naš e, politični e, odnos e, in poskrbeli z drugimi inštitucijami za, za primerno politiko. Jasno je, da nobena država članica in noben čebelar sam ne more rešiti tega, tega problema. Čebelari potrebujejo podporo in vesel sem, da slovenski čebelari dokazujejo s svojimi akcijami, da je mogoče spremeniti zavest, da je mogoče spremeniti eh, razmere. In najljubši podatek, ki sem ga slišal iz ust predsednika naše čebelarske organizacije, je dejstvo, da nam raste, odkar izvajamo medeni zajtrk po šolah in vrtcih, število mladih čebelarjev. To mislim, da je res eh, strateški eh, in zelo praktičen dosežek. E, spoštovani kolegi, končal bi tako. Govorimo veliko o varni hrani. E, jaz mislim, da je varna hrana in je lahko samo zdrava hrana. In tukaj so čebelari naši zavezniki, naši partnerji in e, jaz želim, da je tudi parlament njihov zaveznik. Želim, da evropski potrošniki vedo, kaj kupujejo, Eh, ko kupujejo med, da vedo, od kje je ta med, pod kakšnimi pogoji je bil predelan, ali so notri ostanki pesticidov, ali so notri um, tudi vplivi gensko spremenjenih organizmov in tako naprej. Tukaj smo stali na pol poti oziroma nismo dosegli tega, kar so zahtevali čebelari. Jaz želim, da nadaljujemo s to pozornostjo in da s pozornostjo do čebel in čebelarjev prispevamo k varni oziroma zdravi hrani v Evropi. Še enkrat bom rekel, ker sem tudi vodja skupine tistih, ki se borijo v tem parlamentu proti raku, da je hrana ključni element, s katero lahko preprečujemo oziroma do neke mere tudi terapevtsko vplivamo v situaciji, ko se srečamo s to neprijetno diagnozo. Torej, hvala lepa, gospod predsednik, za to pozornost, hvala lepa slovenskim čebelarjem, slovenski vladi, eh, da eh, nam pomaga eh, razvijati to zavest in želim, <clears throat> da so ta prizadevanja potem okronana ne samo z Evropskim medenjem zajtrkom po celi Evropski zvezi, ampak da se nam zgodi tudi Ehm, svetovni dan čebel, ki eh, to pobudo pozdravljam kot odlično pobudo, ki naj na svetovni ravni pomaga k večji zavesti o vlogi čebel in <clears throat> eh, njihovega pomena za okolje in za človeka. Hvala lepa, gospod predsednik. Ponavadi govorim krajšem, ampak danes sem čutil potrebo, da povem nekaj več.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 Eh, Dekoju. Najlepša hvala. Danes smo čas posvetili res pomembni temi in zahvaljujem se vsem kolegom, ki so organizirali to razpravo. Izkušnje naših slovenskih kolegov na tem področju so zelo bogate in tudi zelo zanimive. Rad pa bi povedal še nekaj drugega, namreč, kada ve za gensko spremenjene organizme, torej rastline. Zanima me, ali imate kakršne koli izkušnje v zvezi s tem, kako gensko spremenjeni organizmi lahko vplivajo na čebele. E, namreč slišal sem, da je e, odbor za kmetijstvo pri litvanskem parlamentu prepovedal e, nadaljno vzgojo takih organizmov, ravno zaradi škodljivega vpliva med drugim tudi na čebele. Že nekaj časa sem deloval v lokalni skupnosti, kjer sem bil zelo aktiven in eh, sami smo imeli v svoji občini tudi enega večjih narodnih parkov, ki je vključeval tudi muzej čebelarstva. Tako sem V tej funkciji je lahko obiskal veliko evropskih držav, vendar eh, nekjer druge nisem videl muzej, muzeja čebelarstva. In tisti, ki pridejo k nam, torej obiskovalci našega narodnega parka, in teh je veliko 30 do 40 tisoč, eh, vsi si želijo obiskati ta muzej veliko je tudi šolarjev, ki pridejo tja kar eh, z avtobusi, tako da se vsi seznanijo z čebelarstvom. Ta muzej zelo dobro predstavlja tudi zgodovino čebelarstva v Litvi eh, in sicer od samih začetkov, ko se je izhajalo v bistvu še iz kolonij divjih čebel. Vse to je zelo zanimivo in dobro je, da smo imeli tam muzej dovolj zgodaj, da smo ohranili določene zgodovinske podatke. Imamo tudi eh, velike festivale, ki so zelo dobro obiskani. upam, da bomo tudi pri nas podprli 20. maj kot Mednarodni dan čebelarstva. Eh, hvala lepa, vendar želim vas eh, spomniti, da imamo še dve predstavitvi na dnevnem redu in da je čas omejen. Eh, tako da prosim, da se držite tega če bomo imeli še kakšna vprašanja, jih bomo lahko zastavili po drugem delu predstavitev. Tako da lepo vas prosim, da se zavedate dnevnega reda, gospod Hausvit. Gospod Hausling, prosim, bodite kratki. Äh, Najlepša hvala, zavedamo se dnevnega reda ampak to je zanimiva tematika, ker imamo s čebelarstvom enake težave po vsej Evropi. Premalo je namreč mladih, ki bi se vključevali v čebelarstvo. To pa pomeni, da je vedno težje biti uspešen v čebelarstvu. Večina političnih skupin je močno podprla čebelarstvo in kljub vsej tej podpori ni bilo nikoli eh, lahko delovati v čebelarstvu. Tudi v tem parlamentu smo že imeli razpravo o tej pomembni temi, eh, razpravljali smo tudi o predlogu komisije in bile so opravljene številne študije in analize, znanstveniki so že povedali svoje mnenje tudi o tem, kakšni so vplivi eh, gensko spremenjenih organizmov in drugih škodljivih vplivov na čebelarstvo. Eh, v vsakem primeru moramo naprej razmišljati o tem, da ne škodujemo čebelarstvu. Najlepša hvala, gospa Patju pozdravljam eh, predstavnike pčelarskog. Najljepša hvala, močno pozdravljam vse obiskovalce iz Slovenije. Hvala tudi na tej pomembni pobudi, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebelarstva. To je zelo pomembna pobuda, po mojem mnenju, saj s tem dajemo poseben poudarek zelo pomembnemu segmentu kmetijske proizvodne. In zato bi se rada tukaj zahvalila predvsem slovenskim, pa tudi vsem drugim svetovnim in evropskim čebelarjem, da se ukvarjajo s čebelarstvom, ker to je dejansko dejavnost, s katero se ukvarjajo le ljudje s posebnim čutom, za pomembnost ohranitve biotske raznovrstnosti. Zaradi tega se želim vsem toplo zahvaliti. Seveda se vsi čebelari soočajo številnimi težavami, o tem smo nekaj že slišali in eh, Hrvaška nikakor ni izjema. Na srečo pa število čebelarjev na Hrvaškem iz leta v leto narašča in v letu 2014 smo imeli v registru 12.500 čebelarjev. Razveseljujoče je tudi dejstvo, da veliko mladih izbira čebelarstvo kot zanimivo panogo in to podpira tudi mojo tezo, da se veliko ljudi odloča za čebelarstvo tudi zaradi tega, ker se zavedajo, da je pomembno ne le za ohranitev tradicionalne kmetijske proizvodne, temveč tudi za ohranitev prehrambene verige. To je res zelo pomembno. Zaradi vsega tega zelo cenim tudi podporo za pobudo, eh, da se regija Alpe Adria razglasi za cono prosto gensko spremenjenih organizmov, torej da ostane varno zavetišče za tradicionalne načine proizvodnje, ker ni dovolj, da samo v Sloveniji ali v katerikoli drugi članici Evropske unije rečemo, da hočemo biti prosti eh, gensko spremenjenih organizmov, ker čebele in veter ne poznajo državnih meja in je dobro, da se ta območja razširijo. Ponosna sem tudi, da je celotna slovenska delegacija podpisala mojo pobudo in s tem izkazala svojo opredelitev, opredelitev ne le slovenske države, temveč tudi slovenskih državljanov, da želijo biti prosti gensko spremenjenih organizmov, to pa so podprli tudi hrvaški in avstrijski poslanci. Mislim, da je to dober zgled tudi za druge države, ne le v Evropi, temveč po vsem svetu, da se želimo razvijati kot neke vrste zelene oaza, ki se zaveda svojih prednosti in zmogljivosti in ki je sposobna zaščititi, kar je v njej dobrega in skladnega z naravo. Hvala torej še enkrat za to podporo, s tem pa podpiram tudi vašo pobudo za mednarodni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 Tudi sam se želim zahvaliti slovenskim kolegom za to pobudo. Mislim, da je podpora čebelarstvu in sama čebelarska dejavnost bistvenega pomena za celo Evropo. Problem ni v prodaji meda. Mislim, da, ima, medu. Mislim, da imamo odličen trg in eh, dobro založeno z medom, vendar se ne morem strinjati z vsemi predgovorniki. Pri nas namreč v moji regiji je veliko novih mladih čebelarjev, njihovo število narašča in zdi se mi, da so mladi zainteresirani za to. Glede same problematike, ki ste omenili, namreč da se ena sama država članica ne more boriti proti gensko spremenjenim organizmom, eh, ampak če sedaj pogledamo konkretne eh, podatke, tudi tiste države, ki so proste gensko spremenjenih organizmov, imajo še vedno težave s čebeljo populacijo pri nas proizvajamo veliko sadjev, veliko jabolk in če ne bi imeli čebel, tudi jabolk ne bi bilo. Tako da poskušam najti nek eh, razumen pristop tej problematiki. V moji regiji se sicer določeni proizvodi za zaščito rastlin, torej insekticidi in podobni produkti lahko uporabljajo samo po noči, tako da se do jutra že posušijo in se ne širijo dlje v atmosfero. Kakorkoli že, potrebujemo tudi zaščito proti različnim rastlinskim boleznim. In eh, zavedati se moramo, da

Naprimer, določeni predpisi so taki, da jih eh, ne moremo prenašati iz ene države v drugo in se treba sproti prilagajati. Potem je treba vedno tudi sproti preverjati, kaj je prepovedano in kaj ni prepovedano, če je zakonodaja preveč raznolika, potem eh, čebelari preprosto ne vedo, kako naj bi se obnašali. Pan poseł Glezos, jako ostatni. Gospod Glezos, wy jesteś zadni govornik, potem pa gospod minister. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, naj vas vse skupaj povabim v Grčijo in sicer eh, na moje kikladske otoke. Tam boste videli, kako čebele delajo, kako se obnašajo v naravnem okolju. Prepričan sem, da se da zadeve vedno organizirati tako, da so čebelam prijazne. Eh, sicer bo nekdo rekel, da piham v svoj eh, rog, ampak eh, res je, pridite pa boste videli. Govorimo pogosto o habitatu, o okolju in tako naprej, ampak bolje je, če prijete kar k nam na obisk in sami vidite, kako je to videti, ko se čebele spreletavajo od cveta do cveta in proizvajajo med. Torej, pridite, pridite na izlet, eh, na študijski izlet, ekskurzijo in eh, pridite do Aten naprej, do Kiklarov pa vas popeljem sam. Več nas bo, bolj bo zabavno. No, vidim, da uh, ste nas povabili, čeprav veste, da nas je veliko v tem odboru. Gospod minister, ali lahko vi pozamete. Ali še pani minister chce teraz parę odnieść się do wypowiedzi? Proszę, czy lahko, gospa državna sekretarka, pozamete to, kar smo slišali na kratko, prosim. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, eh, zahvaljujem se vam za to razpravo, vsakemu posebej, ki je podprl če ne že, že eksplicitno naš projekt, pa vsaj to skrb za čebelarstvo in razvoj čebelarstva. Za, um, za to povedala bi še tudi, ker je bilo vprašanje tudi o, morda o našem o slovenskem odnosu do pridelave gensko spremenjenih organizmov. Naj povem, kot je že eh, vaša kolegica z Hrvaške tudi omenila, tudi, slovensk, tudi slovensk, ki so slovenci, smo v večini zelo skeptični in konzervativni glede predelave gensko spremenjenih organizmov in tudi mi vidimo našo državo kot državo brez predelave gensko spremenjenih organizmov. Zato tudi pripravljamo zakon, ki bo omogočil eh, vladi oziroma pač Sloveniji, da bo uveljavila možnost, ki jo imajo države članice z novo direktivo, da omejijo ali pa prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov. Jaz si želim, da bi eh, podpora za eh, projekt Evropskega medenega zatrka in predvsem podpora za projekt Svetovnega dneva čebel eh, se širila med vami, med poslanci Evropskega parlamenta, kot med državami članicami in da bi v tej svoji pobudi tudi uspeli. Hvala lepa za vašo podporo, za vaše tople besede in želim vam uspešno delo še naprej. Dziękuję, pani minister o ważności Waszej inicjatywy mówiłem na samym początku. Najlepša hvala, gospa državna sekretarka. Omenil sem že, da se nam zdi vaša pobuda zelo pomembna. Lahko se vam za njo samo še enkrat zahvalim in prosim, nadaljujte s svojimi prizadevanji. Nikar se ne ustavite. In eh, podpirajte še naprej podobna prizadevanja in prepričan sem, da se bodo tudi druge države članice pridružile tej pobudi. Sedaj smo pri drugem delu naše razprave, ki se navezuje pravzaprav na prvo predstavitev. Prosim vas, da kar ostanete, če imate dovolj časa in prisostujete tudi temu. Sedaj imamo tudi uh, v naši sredi gospoda Tirija Difrena in gospo Delso. Izvolite, prosim, najprej na vrsti gospod direktor Tiri Difren. Dobrodošli. Madame la ministre, et monsieur le président. Gospe in gospodje, predstavniki vlad in eh, poslanke in poslanci, Zelo sem vesel, da sem lahko prišel spregovoriti o čebelarstvu pri tem odboru. Rad bi vam predstavil tri konkretne ukrepe, ki smo jih pri nas eh, pripravili ravno v zvezi z razvojem čebelarstva. In sicer te tri ukrepe je naš observatorij že pripravil, lahko se izvajajo hitro, praktično tako in veliko prispevajo razvoju čebelarstva v Evropi. Gre za nujno potrebo uvedbe programa za obnovo čebelje populacije. Potem gre tudi za obnovo in povečanje števila panjev ter za nujno izvedbo strokovnih izobraževalnih programov za čebelarje. To so ukrepi, ki imajo štiri bistvene prednosti, namreč Nikakor ne gre za polemično zadevo, nihče ne nasprotuje. Omogoča vam tudi doseganje konsenza na vseh, z vsemi vključenimi. Prav tako omogoča hitro izvajanje na podlagi preproste politične odločitve in hkrati bomo se jim lahko hitro zmanjšali deficit, torej primankljaj čebelji populacije, ki ga opažamo v zadnjih letih. S tem bomo omogočili tudi zadostno oprašitev, ki je nujno potrebna za ohranjanje nemotene kmetijske proizvodnje in prehrambene verige. Eh, Uh, Astrid Luling nam je eh, veliko pomagala, pred enim letom je omogočila, da smo teh pet programov povezali s petimi eh, direktorati, torej generalnimi direktorati Evropske komisije, ki delujejo na tem področju, gre torej za generalni direktorat za kmetijstvo, za zdravje, za varstvo potrošnikov, izobraževanje, kulturo ter raziskave in inovacije. To zadeva vsa področja, vključno z okoljevarstvom in naš čebelanski observatori deluje v tem skupnem javnem interesu in eh, skratico OFA je znam po celem svetu kot zelo aktivna organizacija V naši sredi so številni veliki strokovnjaki za to področje, pomaga nam tudi Ministrstvo za kmetijstvo Republike Francije, sodelujemo z Inštitutom za raziskave in razvoj, tudi z Inštitutom za kmetijske raziskave in eh, Centrom za strokovno usposabljanje. Naš observatorij ima tudi eksperimentalno čebelarsko farmo, kjer izvajamo nove postopke za izboljšavo genske kakovosti eh, v čebelarstvu, govori se tudi o zelo inovativnih pristopih, eh, imamo tudi sodelavce, ki delujejo na sredozemskem otoku Porkrol, kjer eh, se trudimo ohranjati stare vrste čebel, In apiologija je sicer novejša znanost, ukvarja pa se z obnašanjem čebel in tudi posredno s tehnikami za njihovo zbiranje in gojenje. Vsi skupaj se zavedamo ekološkega in tudi gospodarskega pomena čebel, ki so nujno potrebne za opraševanje, ki je predpogoj za normalno življenje življenje vseh rastlin in tudi za kmetijsko proizvodno. Zato je neizogibnega pomena, da imamo ustrezno, profesionalno zastavljeno mrežo čebelarjev in čebelarskih organizacij. To zaenkrat, če ni dovolj vzpostavljeno. Tu gre za več stransko dejavnost, tu se je treba veliko usklajati, pogovarjati, boriti se je treba proti čezmerni uporabi pesticidov, o tem se ne pogovarjamo pogosto, pa vendarle bi številne zadeve lahko hitro razrešili, če bi se o njih več pogovarjali in se hitreje odzivali. Seveda tukaj nimam časa spregovoriti podrobno o dolgoročnih bojih, ki nas še čakajo, bojih za biotsko raznovrstnost in podobno. Mislim, da bodo to lahko počeli tudi vsi ostali, ki se s tem že ukvarjajo leta in leta in ki jih globoko spoštujem in ki bodo prav gotovo nadaljevali s svojimi prizadevanji. Vendar mora čebelarstvo storiti tudi svoj del v tem boju moramo rešiti zadeve, ki so v pristojnosti čebelarskih organizacij, tako da bomo stopili skupaj z pristojnimi organi, ne le na nacionalni ravni, temveč tudi v Evropi in svetovno gledano, kar bo vodilo morda hitrejšemu konkretnemu ukrepanju. Sicer nas čaka katastrofa in zato se moramo takoj lotiti učinkovitih ukrepov in ne odlašati z odzivanjem. Obstajajo torej ukrepi, ki se že izvajo, za katere vemo, da so učinkoviti, 500 čebelarskih organizacij jih že izvaja pri nas in ne vem, zakaj čebelarska mreža ni dovolj ustrezno strukturirana, po mojem mnenju zaradi preprostega razloga, ker ni dovolj profesionalizirana. V Evropi je le tri odstotke čebelarjev profesionalnih čebelarjev. Drugi se štejejo za ljubiteljske čebelarje, to je včasih tudi skoraj da zasmehovalen izraz. To pa pomeni, da ne more čebelarstvo posvečati dovolj časa. To pomeni, da kultura čebelarstva ni dovolj razvita, da tudi selekcija in gensko izboljševanje ter eh, strokovno izobraževanje na področju čebelarstva niso dovolj razviti. Eh, vsi vemo, da se zadeve spreminjajo, še zlasti v zadnjih desetih letih ugotavljamo, da se zvišuje smrtnost čebel kar za 30 odstotkov, v določenih regijah pa je smrtnost čebel dosegla kar 80 odstotkov in to so zadeve, ki so zelo resne. Ravno tu potem vidimo, da nam manjka še veliko da bi bili sposobni hitro ukrepati in hitro se odzivati. Preden vse čebele izginejo, se bo treba resnično hitro odzvati in najprej moramo to storiti z njihovo vzgojo, se pravi, da moramo najprej povečati njihovo število. In če pogledamo današnje stanje, eh, je ta dejavnost v sedanjem čebelastvu zastopana samo petimi odstotki. Če pogledamo sezono za leto 2015 eh, in če bi recimo vi hoteli danes kupiti nekaj panjev s čebelami, zato da bi razširili svojo dejavnost, bi ugotovili, da jih ne morete kupiti, ker preprosto te ponudbe ni. In celo znanstveniki menijo, da ta hip manjka v Evropi 13 milijonov panjev, da bi sploh vzdrževali obstoječe poljedelstvo, torej kmetijsko proizvodnjo, ki je odvisna od opraševanja. V Angliji imajo pomembno pobudo prehraniti ta planet in eh, na naslednji eh, svetovni razstavi v Milano so svoj paviljon angleži poimenovali Pan. Paviljon je tudi oblikovan v obliki satja in pričakuje, da bo tudi tako zelo aktiven, kot je ponavadi živahno čebeljih panjih. No, ampak zakaj so Angleži temu posvetili svoj paviljon? Zaradi tega, ker so prva država ali med prvimi državami na svetu, ki so dejansko doživeli skoraj popolno izumrtje čebel. Zaradi tega so se tudi zavedali, da je nujno potrebno spostaviti mrežo čebelarstva gospodarstva, tudi v smislu vzgoje in zaščite čebel. Če hočemo obnoviti populacijo čebel, je nujno potrebno eh, raznoževati zdrave kolonije, zdravo populacijo čebel. Tu nam tudi manjka še veliko. Treba bo uvesti nujne ukrepe. Zato, da imamo kolonijo zdravih čebel, potem mora biti najprej zdrava matica. To pa ni vedno tako. Matica proizvede na dan približno 1500 jajc, jajčec in ker ima narava samo sebi ravnoteže, ponavadi 1500 na dan tudi umre, torej se s tem vzpostavlja naravno ravnovesje. Matica je torej dejansko kraljica svoje kolonije, svoje družine in če ni zdrava, se s tem postavi pod vprašaj celotno ravnotežje. Če sedaj eh, razmišljamo o tem, koliko je škodljivih vplivov na čebele, ki eh, vedno pogosteje podlegajo eh, škodljivim vplivom, se moramo tega nujno lotiti. Treba je več vedeti o tem, kako regenerirati čebelje družine. In vendarle, če hoče nek čebelar zmanjšati smrtnost svojih čebel, ponavadi znova poskuša ustvariti novo družino, ki izhaja iz družine, ki jo že ima, ki je torej zdrava, vendar, če je slučajno v tej koloniji že neka bolezen, bo tudi novi roj odpotoval naprej z boleznjo kar pomeni, da se bo bolezen ali šibkost širila in zato se bo treba lotiti selekcije podobno kot pri drugih živalskih vrstah. To pa pomeni, da je treba znati izolirati žival, ki ima boljše genske lasnosti in iz nje ustvariti novi, novo družino. Ta prizadevanja pa so v čebelarstvu premajhna, in zaradi tega treba nujno organizirati to dejavnost, da bomo lahko dosegli nujno potrebno ravnovesje znotraj čebeljih, čebelje populacije. Treba je poskrbeti za zdravje matic, selekcionirati matice, ki bodo poskrbele tudi za boljšo produktivnost svojih panjev. Zvišanjem proizvodnih zmogljivosti, bomo lahko tudi izboljšali kakovost. Danes vemo, da v Evropi uvažamo 50 odstotkov vsega medu, ki ga porabimo. Ta odstotek se celo zvišuje na 75 odstotkov v Franciji in 90 v Združenem kraljestvu. Torej selekcionirana matica, ki bi imela izbrane gene, bi lahko lahko ustvarila celotno kolonijo bolj zdravih čebel in taka čebelja družina bi lahko imela tudi večjo proizvodnost, tudi do 30 odstotkov več tekom sezone, pa bi več kot petkrat povrnila stroške take selekcije danes imamo odločno premajhno ponudbo selekcioniranih matic, zato je res nujno potrebno, še enkrat poudarjam, temu posvetiti več prizadevanj, pristopiti k temu znanstveno, selektivno, izboljšati gensko zasnovo za prihodnost. Sicer se bodo zadeve odvijale nekontrolirano, vedno več bo tudi tvegan za zdravje z nekontroliranim uvozom in eh, zato je treba podariti tudi izobraževanje, ker s tem se lahko ukvarjajo samo profesionalci, torej strokovnjaki, ki se temu v celoti posvečajo. Zato je treba nujno izvesti tudi tretji ukrep, ki sem ga prej predlagal. Takoj je treba začeti z izobraževanjem novih rodov čebelarjev. To je treba storiti v evropskem merilu. Zaenkrat sploh še ni nikakršne strokovne izobrazbe, iz katere bi izhajali profesionalni čebelari in to velja za vso Evropsko unijo. Pri tem bi morali še bolj podariti ekološki pomen čebel. Če se vsi strinjamo o tem, o čemer sem sedaj govoril, potem je res treba storiti takoj zdaj nujno nekaj, kar bo prispevalo k ustrezni zgradbi mreže čebelarjev in k vsem tem ukrepom, ki sem jih naštel. Ravno na podlagi inovativnega pristopa k delu organizacij, ki že obstajajo, lahko storimo pomembne izboljšave. Moramo imeti center za izobraževanje, center za selekcijo. 19. junija bo naš observatorij v Franciji predlagal program za izobraževanje 3000 novih profesionalnih čebelarjev in tudi eh, poskrbel za milijon novih dodatnih panjev v obdobju 2016 do 2025. Naša prizadevanja še zlasti poudarjamo tekom tedna čebelarstva, predstavili smo jih tudi že v tem parlamentu, pri tem so sodelovali tudi nekateri med vašimi poslanci, med njimi tudi gospod Stefan Lefol. E, sodelujemo tudi s številnimi drugimi organizacijami in predlagamo evropski pilotski projekt za za izobraževanje 30 tisoč novih profesionalnih čebelarjev ter za vzpostavitev 10 milijonov novih dodatnih panjev v Evropi v obdobju 2016 do 2025. Prav tako si prizadevamo za univerzalni program za regeneracijo čebelje populacije za prerasporeditev čebelarske verige po vsej Evropi. In zato vas lepo prosim, gospe poslanke, gospodje poslanci, da postanete naši glasniki, da razglašate pomen čebelarstva posod, ker boste imeli priložnost, zato da bo več ljudi, ki nas bodo podprli v našem delovanju. In naj še enkrat povzamem tri bitven, bistvene. Eh, dejavnosti, ki bo treba začeti takoj, torej obnovitev in prerasporeditev čebelarske verige, obnova čebele populacije in strokovno izobraževanje profesionalnih čebelarjev. To so pomembne zadeve, nišče ne nasprotuje temu in če ni nobene polemike, potem lahko storimo nekaj vsi skupaj, ne le čebelari v Evropi potem lahko hitro dosežemo konsens, treba je le doseči preprosto politično odločitev za to, da se ukrepa. Hvala vsem za to priložnost, da sem vam lahko spregovoril. Najlepša hvala za to izjemno zanimivo in celovito predstavitev. Bojim se, da ste bili malce preveč kritični, ko ste se dotaknili razlik med profesionalci in amateri. Čebelari so vsi zelo profesionalni in zelo dobro pripravljeni, no seveda imate uh, vi svoje izkušnje. Sedaj pa vabim predstavnico organizacije Be Life, da spregovori. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila parlamentu, da ste me povabili na današnjo sejo. Resnično me veseli ta predlog slovenske skupnosti ministrstva, čebelarjev in poslancev, ki so predstavili to zelo inteligentno pobudo. Resnično upam, da vam bo uspelo. To je namreč uh, uprit vseh nas. Danes govorimo o imenu organizacije Be Life. Predstavljam čebelarje iz 13 eh, evropskih držav. Seveda bom govorila o čebelah, to je dejstvo. Govorila pa bom eh, tudi o opraševalcih in drugih insektih, ki so bistvenega pomena za rodnost v naravi. Vsa ta bitja so zelo majhna, vseeno pa imajo ogromno vlogo pri naših človeških življenjih. Od njih je namreč odvisna proizvodnja, od njih je odvisna hrana, kot je dejal gospod Bogovič, upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime. Želimo na čebele gledati kot na nekakšen barometer eh, kmetijskih politik. Kažejo, kaj se v naravi dogaja. Vedno manje biotske raznovrstnosti, manjša je rodnost, eh, manje pravih modelov kmetijstva. Čebele, eden od opraševalcev, so tiste, ki vplivajo na naše posevke, na naše kmetijske rastline, vplivajo na biotsko raznovrstnost in na kakovost ter stabilno proizvodnjo hrane. Kakovost je za nas uh, estetična, uh, nutricionistična in uh, ne zgolj kvantitativna od opraševanja je odvisno eh, vse. Naša organizacija, organizacija Be Life, si prizadeva za spoštovanje čebel. Pozivamo člane tega odbora, da zagotovijo, da čebele živijo v zdravem okolju. Zakaj ta prošnja? Ko si pogledamo vse študije o eh, populacijah čebel, vidimo, da je trend trenutno negativen. Tudi rdeči seznam čebel je pokazal, da je stanje slabo. Tudi povezave v celotni živalski verigi so slabše. Študije, ki so bile opravljene v referenčnem laboratoriju, Evropskem referenčnem laboratoriju, kažejo, da je prišlo do 40-odstotnega upada. E, paraziti in bolezni pa ne morejo vsega tega pojasniti. Razumeti moramo, da čebele, tako kot druga živa bitja, potrebujejo dobra osnovna uh, sredstva, ne onesnažena sredstva, s katerimi uh, se preživljajo. Nažalost je čebelarstvo v našem trenutnem okolju, tako kot če bi vzgajali uh, dojenčka v onesnaženem okolju. Poročilo EFSE je pokazalo, da 46 odstotkov analiziranih eh, primerkov, da je onesnaženih. Če želimo imeti zdravo prehrano, če želimo jesti eh, sadje in zelenjavo, zakaj želimo obenem biti eh, izpostavljeni temu onesnaženemu koktejlu različnih elementov. Zato so projekti, kakršen je francoski, dobri. To pa seveda niso dolgoročne rešitve, to so kratkoročne rešitve, ki ne rešijo osnovnega uh, problema. Spremeniti bi morali naš način dela, menjati bi morali to gumo, ne zgolj, da jo krpamo. Težko je uh, zamenjati vse divje čebele, naprimer, ki so prav tako v opadu. Takšni ukrepi, uh, ne bodo dovolj. Spremeniti moramo kmetijske prakse, ki imajo takšen vpliv na okolje. Poleg tega menim, da na nek način računamo na čebele same, čež da bojo že opraševale, ni nam pa mar za njihovo življenje. To je zelo konzumeristično, eh, to je brez dvoma znak nespoštovanja, to je slabo za dolgoročno proizvodnjo. Takšen model proizvodnje je neučinkovit, saj uničuje resurse, ki so bistvenega pomena za prihodnjo proizvodnjo. Takšna agresivna raba osnovnih naravnih eh, virov, ki so potrebni za proizvodnjo hrane, ki so potrebni za življenje, eh, je netrajnostna. Govoriti moramo o eh, pravi agronomiji. Imamo prakse, ki so eh, ne pravilne, naprimer profilaktična uporaba pesticidov, kljub temu, da ni neke bolezni, ni škodljivca. Ali pa uporaba roundupa na velikem področju in to še pred, pred eh, žetvijo. Takšna praksa zruši ravnotežje med opraševalci in naravo, onesnažuje okolje, obenem pa zmanjšuje biotsko raznovrstnost, eh, raznovrstnost hrane za čebele. Številne študije od 90-ih let naprej kažejo, da so sistemski pesticidi, naprimer neonikotinoidi in fiprofil, neprimerni, da niso skladni s trajnostno proizvodnjo da so z njimi povezana velika tveganja. Tudi na gorskih področjih beležimo izgubo čebel, tako kot naprimer kolegi v Pireneji hlani. Kako je to mogoče? No, čebele nas učijo, da imajo vsa naša dejanja posledice. Naša dejanja lahko škodijo temu soobstoju. Uporaba veterinarskih proizvodov za nadzor eh, trebušnih eh, parazitov je nepravilen ukrep. In uh, reševanje čebel uh, z veterinarskimi ukrepi ima vedno manj učinkov. Pozivamo vaš odbor, odbor za kmetijstvo in eh, razvoj podeželja, odgovoren za proizvodnjo hrane, da pomislite na zdravje opraševalcev in na zdravje uh, državljanov hrana je pomembna za zdravje čebel in živali. Odpraviti je treba vse tiste prakse, ki škodijo čebelam, opraševalcem in uporabnim insektom. Pomisliti moramo zgolj na tiste ukrepe, ki so trajnostni za danes in za jutri. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev hvala, da ste se držali časa. Gospe in gospodje, nimamo več prošen za besedo. Tisti, ki, še, ki se še niso oglasili, imate minuto in pol. Tisti, ki pa ste se že oglasili, pa imate zgolj eno minuto. Gospod Andrija, izvolite, vi ste prvi. Minuta in pol. Hvala, gospod predsednik hvala, da ste omogočili to izmenjavo mnen na, po mojem mnenju, izjemno pomembno temo. Mislim, da nisem edini, ki meni tako. Hvala tudi sodelujočim za kakovost uh, in celovitost vaših prispevkov. Vidimo, kako pomembna je ta tema. Hvala tudi slovenskim kolegom za pobudo na tem področju. Hvala za konkretne ukrepe. Mislim, da je to bistvenega pomena. Včeraj smo, naprimer, eh, govorili o a, eh, sadju in zelenjavi, o bananah v šolah. Morda bi morali govoriti tudi o medu v a, eh, šolah. To je namreč vprašanje, ki je a, povezano z biotsko raznovrstnostjo. Hvala tudi za pobudo za svetovni dan čebel. Na ta način lahko namreč eh, osveščamo širšo javnost o teh zadevah. Hvala tudi vam, gospod Dufrez, eh, za vaše informacije, ki so resnično celovite. Govorili smo že o vzrokih za eh, upad populacije čebel. Govorili smo tudi o vplivu fitosanitarnih sredstev eh, na naravo kot takšno. Govorili smo o tem, kako zmanjšati te eh, elemente in njihovo uporabo. To je seveda dolg proces, to ni nič novega. Poleg tega, poleg teh političnih ukrepov, pa imamo možnost, da odgovorimo na eh, izgubo čebelih družin. Naprimer, na jugu Francije smo sprejeli dobre ukrepe, poskušamo okrepiti število čebeljih družin. Zanima me, če bi lahko s temi praksami iz juga Francije eh, pomagali tudi drugim v Evropi. Hvala. Pani posel Kostinger. Najlepša hvala, gospa Köstinger za minuto in pol. Najlepša hvala. Zelo zanimivo je bilo spremljati to razpravo. Strinjam se številnimi mnenji, ki smo jih eh, slišali. Tudi v Avstriji beležimo vedno višjo smrtnost čebel. Tretjina čebel je umrla tudi zaradi tega, ker je bila uh, lanska jesen zelo mokra, zelo vlažna v naši državi. Veliko je različnih dejavnikov, ki vplivajo na eh, število čebel, eh, podnebje in tako naprej. Vedno je lahko seveda s prstom pokazati na eh, kmete. V Avstriji so javni organi tisti, ki veliko uporabijo Eh, uporabljajo pesticide, to so tudi železnice, naprimer, ki uporabljajo pesticide ob progah. Imamo seveda omejitve, ki jih eh, amaterski čebelari ne morejo eh, preskočiti, ne morejo vedno zagotavljati čistega okolja za čebele. Zanima me, če obstajajo kakšne študije na to temo tudi uh, zasebniki, posamezniki uporabljajo proizvode za zaščito rastlin, pesticide. Ali vemo, kakšen je vpliv pesticidov na uh, čebele v tem primeru? Gospod Danta, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se rad današnjim gostom. Hvala za celovitost vaših predstavitev. Dotaknil bi se rad nečesa, kar je izpostavil gospod Dufresne. In to je um, občutljivost matic, programi za njihovo vzrejo. Potrebujemo globalen odziv. Predvideli smo tudi finančna sredstva za določene uh, čebelarske ukrepe. Ugotoviti moramo, kako najbolj učinkovito uporabiti ta sredstva. Na to vprašanje izobraževanja Da, strinjam se, ogromno čebelarjev je amaterskih čebelarjev. Gre za vprašanje eh, izobraževanja poklicnih čebelarjev, ne zgolj zaradi eh, zvišanja populacije čebel na ravni države in Evrope, ampak tudi z vidika zvišanja eh, števila čebelarjev. Mislim, da moramo biti vsi sposobni, da se skupaj eh, in bolje borimo proti eh, fitosanitarnim izzivom. Gospa Šraje Pirik, najlepša hvala. Zahvalila bi se rada gostom. Gospa državna sekretarka iz Slovenije, upam, da bo tudi nizozemska del svetovnega dneva eh, čebel. Tudi eh, na nizozemskem smo namreč o tem že govorili. Naš francoski gost eh, vam pa bi dejala takole, ali lahko dobimo sredstva iz drugega stebra, iz področja skupne kmetijske politike. To je brez dvoma vprašanje trajnosti in mislim, da bi se ta prošnja popolnoma skladala z opisom drugega stebra. Kar se tiče eh, sredstva, eh, sredstev, finančnih sredstev, strinjam se z vami, eh, gospa iz organizacije BeLife, ne gre zgolj za vprašanje čebel, gre za vprašanje javnega zdravja. Tukaj v Bruslju smo imeli dogodek na temo uporabe pesticidov pri vzgoji lili. pomembno je, da obravnavamo tako kmetijska vprašanja, kot tudi širša vprašanja. Gre tudi za vprašanje javnega zdravja, kot sem dejala. Pomembno je tudi vprašanje sadja in zelenjave. Najlepša hvala. Danes smo imeli priložnost razpravljati o čebelah in sama imam nekaj vprašanj v zvezi s tem evropskim projektom. Koliko uh, evropskega denarja bo vloženega v ta projekt? Zanima me, če bo pro, projekt potekal v vseh državah članicah. V Nemčiji imamo državni organ v vsaki zvezdni državi, v vsaki državi regiji obstaja poseben svet, ki sledi dogodkov na področju eh, čebelarstva, tudi amaterskega čebelarstva. Pomembno je, da sledimo dobrim praksam v drugih državah. Naš inštitut eh, raziskuje možnosti za vzrejo matic. Ti programi razmeroma dobro delujejo, Naši čebelari so sicer precej stari, njihova poprečna starost je 70 let, tako da moramo uh, v čebelarstvo privabiti več mladih. To področje moramo tesneje povezati s kmetijstvom, razumeti moramo drug drugega, osveščati moramo uh, javnost in kmete, ko naprimer nek kmet uporablja pesticide, mora obvestiti čebelarje, tako da lahko ti premaknejo uh, čebelje panje tako da ne bo prišlo do tovrstnih težav. Gospod Glezos, za eno minuto. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da si moramo najprej pogledati različne kategorije čebelarjev. Imamo namreč čebelarje, ki se čebelarstvom ukvarjajo poklicno, opravljajo samo čebelarske naloge. Na drugi strani imamo kmete, ki imajo nekaj panjev in ki se, ki se s tem ukvarjajo postransko, na to pa še tretja kategorija, amateri, ki niso ne kmetje, ne profesionalci. V teh treh skupinah čebelarjev potrebujemo specifične pristope, ker se kategorije med sabo razlikujejo. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, če potrebujemo morda neko šolo, nekaj specializiranega, nek program, ki bi ga vodil inštitut v vsaki posamezni državni, eh, državi članici za področje izobraževanja. Gospod Dorfman, za eno minuto. Danke, Herr Vorsitzender. Also, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. No, pri prvi predstavitvi smo slišali, da število čebel upada, da potrebujemo več poklicnih čebelarjev. No, ne vem, če je to nujno eh, povezano. Veliko ljudi se ukvarja s prostočasnim, amaterskim, čebelastom. Vseeno pa so ti zelo profesionalni, dobro upravljajo to delo. Vprašanje je seveda, kako obe skupini čebelarjev izobražati eh, učinkovito. V moji regiji ni veliko poklicnih čebelarjev, veliko pa je amaterjev, ki to počnejo v svojem prostem času. Niso nujno poklicni čebelari eh, vedno vzor. Mislim, da lahko izboljšamo načine izobraževanja obeh teh skupin. Niso vedno profesionalci referenčna točka, še posebej, če si pogledamo čebelarske zveze. Gospod Petrle, za eno minuto. Eno minuto, hvala za komplementarne predstavitve in jasno sporočila. E, izgubiti vsako leto 30 ali več procentov čebel pomeni grozno frustracijo za čebelarja in njegovo družino. In strinjam se, da ne morajo imeti zdravih čebel v nezdravem okolju, in seveda se strinjam s tem, da je treba ukrepati, dokler imamo še čebelarje. Mi si ne smemo dovoljiti eh, čebelarjev s šibkim strokovnim znanjem, ker vsak tak čebelar je grožnja za druge, ne glede na to, ali dela v profesionalnem statusu ali ne. In pri vseh moramo skrbeti za to, da bodo imeli predvsem profesionalno znanje. To je pomembnejše od, od statusa. Na evropski ravni pa rabimo jasno strategijo, okrepljeno pozornost, koordinirano akcijo, eh, če hočemo, če hočemo svet. Hvala lepa. Pan poseb Bogovič rozpočinal diskusijo in zakonči. Gospod Bogovič je začel s to razpravo in z njo bo tudi e, končal. Izvolite, eno minuto imate. Hvala predsednik za to možnost. Eh, tudi z moje strani še enkrat iskrena hvala za vse konstruktivne razprave, razprave, ki so podarile pomen čebel. Mislim, da je zelo pomembno, da povemo še enkrat, da slovenski čebelari niso prišli v Evropski parlament zato, da bi prosili za denar, prosijo za to, kar smo dolžni vsi zagotoviti, zdravo okolje, kot je eh, dejala tudi gospa Delso. Mi imamo veliko vzvodo, da to lahko naredimo in zato, da eh, bo to tudi lažje narediti,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 Oui, merci, monsieur le président. Voilà, gospod predsednik. Ko čebele umirajo, so tudi dnevi človeka šteti, tako je dejal nek eh, velik francoski mislec. Ne gre zgolj za simbol, ne gre zgolj za kmetijstvo in gospodarstvo. imamo različne insekte, ki eh, škodijo eh, čebelam. 500 tisoč panjev je eh, izginilo. Izguba, za izgubo meda nišče ni poplačan. Ta čudovita žival je zelo pomembna za našo prihodnost je majhna žival, ki nam prinaša veliko. Tukaj v Bruslju moramo izpostaviti eh, njen pomen. Evropske institucije bi morale nekaj narediti. Tak, tak, rečevišče, to je važno in čekave. To je prav tako izjemno pomembno izpostaviti. Najlepša hvala, direktor, tri minute imate. Je vam jasno, mesdames in gospodje. Najlepša hvala, gospe in gospodje, poslanci in poslanke. Poskušal bom odgovoriti na vaše vprašanja. Najprej bi rad dejal, da na področju čebelarstva ni težav med eh, poklicnimi čebelari in amateri. Ti dve kategoriji sta v bistvu ena kategorija. Čebelari in vsi spoštujejo drug drugega. Odvisni so drug od drugega. Če bomo sprejeli nujne ukrepe, jih moramo sprejeti pravilno. Ljudje jih morajo izvajati sto odstotno. In če jih izvajajo sto odstotno, so profesionalci. Še enkrat bi rad izpostavil, da čebelarstvo danes predstavlja zgolj Eh, področje, kjer je zgolj nekaj odstotkov, tri odstotki profesionalcev. Obstajajo eh, šole, kjer poteka izobraževanje in te šole so polne in to je dober znak. To namreč kaže na dejstvo, da se naši sodržavljani zanimajo za čebelarstvo, da želijo sodelovati pri ohranjenju tega poklica in pri ohranjenju čebel imamo eh, šole, ki so namenjene amaterjem in to ni nič pejorativnega. Amaterji so prav tako dobri čebelari. Ko se znajdemo v krizi, pred izzivi, moramo nujno sprejeti ukrepe in jih izvajati sto odstotno, ne glede na to, kakšen čebelar smo. Mi predlagamo ukrepe, ki jih je treba seveda sprejeti v vsaki državi pomembno je, da ima vsaka država eh, lastne populacije čebel. Ko danes govorimo o čebelah eh, na jugu Francije, to ne pomeni, da bodo eh, te čebele romale na sever Francije ali pa v Združeno kraljestvo. Vsaka država mora imeti lastno proizvodnjo, lastne sisteme, lastne programe. Kar se tiče vzreje matic, pa je ta prav tako izjemno pomembna. Od matic so odvisne kolonije, družine. Danes lahko precej pogosteje zamenjamo matico, bodi si v profesionalnem eh, panju ali pa amaterskem panju. Vse skupaj pa moramo izvajati kompetentno in profesionalno. Ravno zato potrebujemo tudi amaterje, ne zgolj profesionalce. Tukaj se bom ustavil, dejal bi zgolj to, da morajo kmetje in čebelari sodelovati, da si morajo stisniti roko. Če bo čebel manj, bodo velike težave tudi za eh, kmete. Pomagati si moramo. Prepričali ste nas, potrebujemo več eh, izobraževalnih programov za čebelarje, da bodo ti kompetentno upravljali svoje delo. <laughs> Eh, no, seveda nisem proti izobraževanju. Izobraževanje je vedno bistvenega pomena za vse. Predlogi slovenske skupnosti so tako pomembni tudi zato, ker se osredotočajo na najmlajše. Najmlajši so namreč tisti, ki bodo odločali o naši prihodnosti. To je tudi način, da jim pokažemo, kako lahko najbolj normalno, najbolj logično in zdravo živijo v okolju in z okoljem. Še enkrat bi rada torej izpostavila mojo podporo za to pobudo. Takšen dolgoročen pristop je tisti, ki ga moramo ubrati. Več, ko bomo sredstev namenili tem projektom, boljše se bomo odrezali v prihodnosti. Strinjam se z gospodom Petrlejem zdravo okolje je zdravo za nas in za čebele. To je tudi bolj produktivno okolje. Ni nam treba skrbeti za proizvodnjo sadja in zelenjave, če bomo zagotovili ustrezno ravnoteže v okolju. Če bo obstajalo ravnoteže, bodo obstajali tudi proizvodi. Potrebne spotkanje. Gospe in gospodje, mislim, da je bila to nujno potrebna razprava. Veseli me, da smo se lotili tega sestanka. Izpostavili smo številne ključne ukrepe, ki jih eh, moramo sprejeti. Zato se bomo tudi trudili v prihodnosti. Najlepša hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. Hvala vam, gospa državna sekretarka. Govorili smo o zelo resnih vprašanjih, tako za kmetijstvo, kot tudi za okolje. Preden za dve minuti prekinimo, prekinemo sejo, bi rad, da sprememo priporočila, ki jih je pripravila skupina koordinatorjev. Dobili ste jih v torek zvečer, gre za pisna priporočila, ki so bila sprejeta na sestanku koordinatorjev. Če nimate nobenih komentarjev, potem bodo ti predlogi sprejeti. Sedaj pa dve minuti odmora, na to pa bomo nadaljevali z eh, današnjo sejo. Hvala še enkrat, gospod državna sekretarka. Państwa, rozpoczynamy, bo mamy. Gospodzie i gospodzie, pa zacznijmy. Saj jest dniewny ryt precej natarpan. Kod predsedujoči našega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Toplo pozdravljam tudi gospod Sarbu, podpredsednico odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ki je tukaj na mesto gospoda Lavija. Hvala tudi vsem kolegom za prisostvovanje, za prisotnost. Tolmačenje je na voljo v 22 jezikih, razen v estonščini. In seveda se to tudi javno prenaša. Razpravljali bomo o kloniranju živali za kmetijske namene, tako različne vrste rejnih živali. To je v skladu s pravilom 55. V skladu s tem pravilom organiziramo skupni sestanek sestanka. 18. decembra je Evropska komisija objavila dva zakonodajna predloga o kloniranju živali za kmetijske namene. Danes preučujemo ta predlog in sicer ta spremlja predlog direktive sveta za zadajanje na trg hrane živalskih klonov. Namen teh predlogov je, da se prepove, prepove uporaba klon, kloniranja, tehnik kloniranja v Evropski uniji za rejne živali, dajanje na trg živih živalskih klonov in embrijev in trženje hrane, kot je meso in mleko, iz živalskih klonov. Nam bom šel podrobnosti, poročevalci, ki boste to predstavili kasneje. Trenutno v Evropski uniji ne uporabljamo klonirana za kmetijske namene, ampak uporabljajo se v nekaterih tretjih državah, naprimer ZDA, Kanadi, Argentini, Braziliji in Avstraliji, naprimer zato, da se raznožuje najboljše rejne živali, da se uporabi raznoževalni material iz klonov za rejo živali preko konvencionalnih raznoževalnih tehnik. Da ne bomo podaljševali te razprave, naj vam kar takoj povem, da sta se oba odbora odločila predstaviti mnenje in sicer Inta in Juri, o tem nekaj več kasneje. Danes sta soporočevalki gospa Zomar in gospa Saki. Ti zdaj boste predstavili skupno, skupni predlog. Najprej gospa Moj. Izvolite. Gentili kolegi, vi ringrazio anzitutto per essere. Hvala, gospod predsednik in kolegice in kolegi. Hvala za pozornost. Hvala, da lahko predstavim to, ta zakonodajni pre, predlog, ko gre za kloniranje živali za kmetijske namene. V besedilu smo poskusili, no najprej se je začelo to kot direktiva in želeli smo, da bi se to preoblikovalo v uredbo, saj bi bil to potem močnejši zakonodajni akt, saj bi bil neposredno veljaven v vseh državah članicah. Predloge spremen smo podlagi tega, na podlagi bistvenih in temeljnih načel, na podlagi živalskega dobrega počutja in na podlagi pravic potrošnikov ter na podlagi načela transparentnosti in kakovosti hrane. To je sektor, ki je zelo pomemben za gospodarstvo, kar zadeva kakovost živil. Kloniranje živali se uporablja v nekaterih tretjih državah, Kitajska, Kanada, ZDA, naprimer, če nam omenim samo nekatere. In mi pa smo del pogajanj, kot je Titek. Ta tema se nam zdi zelo pomembna in jo pozorno spremljamo. Če bi bilo več trgovine s temi proizvodi, s temi proizvodi, kloni, bi se to lahko znašlo tudi na naših krožnikih. Zato moramo paziti tudi na označevanje živil. Zlasti smo govorili o tem tudi v kontekstu novih hran, novih živil. Eurobarometer iz leta 2010 govori tudi o tem, kako je javnost seznanjena s tem, govorimo tudi o sistemih za raznoževanje živali in velika večina ljudi je bila proti kloniranju. Na ozemlju Evropske unije, ko gre za uvoz kloniranega materijala ali zarodnih proizvodov ali živil iz kloniranih živali, Tu bi morali imeti prepoved vseh teh proizvodov, saj to lahko vpliva na zdravje ljudi na dolgi rok. Govorili smo tudi o GSO, ki spreminja DNK. Pomemben vidik je zdravje živali in dobrobit živali. izraz čuteče, čuteča bitja je zdaj tudi zabeležen v naših zakonodajah in vse to moramo upoštevati. Tudi pri pripravi tega poročila smo to upoštevali. Ocene kažejo, da je breme kloniranja negativno, da to vpliva na zdravje na dolgi rok, da to vpliva tudi na slabo počutje živali. Vse to je zapisano v pogodbah in o tem se ne moramo več pogajati. Na voljo imamo seznam, živali, ki se klonirajo, vendar pa ta seznam ni izčrpan, saj na tem seznamu naprimer ni rib, ki pa se klonirajo v nekaterih tretjih državah. Predvsem gre tu za ribe in pičance. Kar nekaj dokazov obstaja, ki potrjujejo to, kar sem omenila. Nekaj primerov je bilo tudi testiranja na podganah. Vendar so bili ti preskusi le dolgi le štiri tedne, mi pa govorimo o daljših obdobjih in pri tem moramo spoštovati ljudi in živali. Ja, ähm, Zdaj pa še gospod Somar. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegica je omenila že vse bistvene zadeve tako ta sklic parlamenta kot v prejšnjem mandatu smo bili v parlamentu zelo kritični do tega. Vemo, da državljani tega ne želijo. Tako da me je zelo razveselilo, ko sem videla, da smo na sestanku poročevalcev v Senci vsi predstavniki, predstavniki vseh političnih skupin bili enakega mnenja naših odborih in moramo to prav tako izpostaviti. Kloniranje je zelo sporna tehnika, saj ne deluje dobro. Že v prejšnjih predstavitvah smo slišali, da zadnjih 10-12 let ni bilo doseženega nobenega napredka, saj ne bistvenega. In ta tehnika verjetno tudi v prihodnje ne bo dobro delovala. Živali trpijo veliko živali umre, uspeh pri raznoževanju je minimalen. In upoštevati moramo trpljenje živali. Zaradi tega ne moramo nikakor upravičiti te prakse. Kmetijska politika je odgovorna potrošnikom, ki, katerih potrebe in želje moramo upoštevati. Če potrošniki ne želijo da se ta tehnologija uporablja, potem je ne smemo uporabljati, zlasti če so uspehi minimalni. Kot je povedala že kolegica pred menoj, je pomembno, da se vključijo vse rejne živali, ne samo govedo, sinje, koze, ovce in konja, ampak tudi ribe in perutnina. To je zelo pomembno. Raziskave morajo namreč ostati dovoljene in te moramo omogočiti. Kloniranje lahko omogočimo za preučevanje ogroženih vrst, ampak za proizvodnjo hrane kloniranja ne moremo dovoliti, saj je to tehnologija, ki ne deluje dobro in vodi do velikega trpljenja živali. in ne moremo dovoliti trženja oziroma dajanja na trg proizvodov iz kloniranih živali. Želeli smo, da bi ta direktiva postala uredba, da bi bila neposredno veljavna v vseh državah članicah, da bi zagotovili, da ni vrzeli v zakonodaji in da ni manevrskega prostora za različne razlage. Upamo, da boste, kolegi in kolegice, podprli ta predlog. V parlamentu moramo pokazati, da smo enotni. Svet ne, ni nujno čisto enakega mnenja kot mi. Želim se zahvaliti Juliji Moj, saj je bilo najno sodelovanje odlično in upamo, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala meditacije. Hvala lepa za predstavitev skupnega poročila. ki predstavlja skupna stališča, pomembna za naše nadaljne delo. Zdaj pa še poročevalci v senci. Dve minuti in pol do tri minute, prosim, če se držite tega časa, saj je veliko kolego in kolegi zaprosilo za besedo. Najprej gospa Ajusa, dve minuti in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, strinjam se s tem, kar je bilo povedano. V bistvu se lahko strinjam se izjavami, da morajo potrošniki, da potrošniki in europoslanci ne želijo kloniranih živali v Evropski uniji. Takšno je večinsko stališče in to sprejemam. Ampak moramo sprejeti tudi to, da je to tehnika, ki lahko izboljša raznoževanje živali. In to je podobna tehnika umetnemu oplojevanju, ki se uporablja že nekaj časa raziskave kažejo, da če bomo to prepovedali, moramo navesti, da to prepovedujemo, ne samo zaradi varnosti, kajti vse študije, ki so bile izvedene doslej, kažejo, da tu ni nevarnosti, da to delamo iz političnih razlogov. Če bomo to prepovedali, je dobro. Ampak ne poskušajmo najti izkrivljenih argumentov in razlogov za to prepoved. Če gre za sledljivost, za označevanje, za tretjo, četrto generacijo potomcev kloniranih živali, menim, da še vseeno lahko zagotovimo sledljivost. Lahko pa pride tudi do goljufi, tega, to pa je težko kontrolirati. Poskusimo torej najti ustrezne argumente, ne le kar uvesti prepoved. Jaz to vidim kot napad na proizvodni sektor na prepoved uvoza in dajanje na trg živili iz tretjih držav. Hvala. Dziękuję, tym bardziej, że przed czasem bardzo, bardzo. Hvala lepa. Hvala, da ste bili tako kratki. Gospa predsedujoča, izvolite. Gospa Šarbu. Hvala lepa. Najprej hvala poročevalcem soporočevalkama, da sta pripravili skupno poročilo. Gre za to, da se ne uporablja klonirani živali za proizvodnjo živil. In tudi za prepoved živil, ki izhajajo iz kloniranih živali. Najprej naj povem, da podpiram odločitev, da združimo dve direktivi v, eno v en zakonodajni akt, po možnosti bo to uredba. To je zakonodajni vidik, ki, na katerega lahko vpliva tudi parlament. Izvajal se bo dosledno po vseh državah članicah in zaradi zamud, ki smo jim bili priča v procesu sprejemanja te uredbe, bo to zelo pomembno. Celoti se strinjam z dejstvom, da bi morala ta prepoved veljati tudi za živali, za športne namene in druge podobne namene. Prepovedati moramo rabo kloniranja za živali, za proizvodnjo hrane in za športne namene. Zdaj imamo prepoved za steroide, za športne živali. Zakaj bi torej sprijeli kloniranje na tem področju? Kar pa zadeva označevanje in sledljivost, o tem bomo govorili tudi med, po, smo že govorili v pogajanjih leta 2011, ko smo govorili o novih živilih. Podpiramo tudi klauzulo o reviziji in o spremljanju mnenja javnosti. Se moramo zastopati želje javnosti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Aguilera. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Poročevalkama, soporočevalkama za doslej upravljeno delo. Želim pa povedati naslednje. Uredba se mi zdi najboljša oblika, najboljši instrument za urejanje stvari povezane s kloniranjem za kmetijske namene. Tako da se strinjam s tem, da gremo v smeri uredbe. Na ta način bi dobili pravo raven zakonodajnih zmogljivosti v država članica. Obseg oziroma področje uporabe obeh predlogov se mi zdi dober in dobro je, da smo združili ta dva predloga. Glede pravne podlage je sicer nekaj pomislek, ampak menim, da je to pravi pristop. Prepoved, ki jo želimo uvesti, temelji na podlagi dobrega počutja živali. Zdaj si ne želimo trpljenja živali. Na podlagi tega moramo vzeti dobrobit živali za izhodišče nadaljnih pogovorov. Verjetno se bo ta tehnika v prihodnje izboljšala in da bo na ta način presegla težave, kar zadeva dobrobit živali in dobro počutje živali. Ampak zaenkrat še nismo tako daleč. Zaenkrat je vprašanje trpljenja živali velik problem. Tako kot predlaga komisija, bi morali omogočiti možnost, da se upoštevajo tehnološki napredki, kar pomeni, da bi bila prepoved le začasna. Kar zadeva vrste, menim, da nima smisla, da prepovemo kloniranje le za določene vrste živali, ampak bi morali prepovedati kloniranje za prav vse vrste živali. tukaj imamo navedene določene vrste, vendar pa lahko napišemo, da to ni izčrpen seznam, da to velja za vse vrste. Ohraniti pa moramo tudi posvetovanje z znanostjo, strokovnjaki. Sistem sledljivosti se nam zdi pravilen. Edina težava je, da težko sledimo klonirani živali le preko splošne registracije, preko podatkovne baze, ki je odvisna od tretje države, iz katere bi uvozili klonirano žival. In še na koncu, ker naj bi bila narava te prepovedi začasna, se ne strinjam ravno tem, da bi to razširili tudi na potomce kloniranih živali. Za uvoz genskega materijala za razmnoževalne namene bi to predstavljalo velike težave. Hvala. Hvala lepa, gospa Aguilera. Je kdo povlaščen za to, da predstavlja oziroma za posta? da zastopa gospoda Nikolsona in gospoda Vojčehovskega. Ni namestnikov, dobro, potem naj bi se dokar gospod Miller. Ja, Poročevalci so podali poročilo, ki odraža mnenje javnosti in seveda lahko podamo tudi uh, sklep Nemčije, ki pozdravlja prepoved uvoza kloniranih živali, kloniranih živali in tudi proizvodov iz njih. Zdaj pa vidimo, da je hudič v podrobnostih in da je res težko dejansko vzpostaviti nadzorni sistem, ki se bo dejansko tudi izvajal v praksi saj je res težko tisti prvotni izdelek iz klonirane živali razlikovati v primerjavi z drugimi proizvodi. No, želimo si, da bi bila to uredba. Menimo pa, da je predlog komisije dobro uravnotežen. Pri izvajanju pa bi lahko prišlo do večjih težav zlasti, ker zadeva nadzorni sistem in sistem kontrol. Na predstavitvi nismo slišali veliko o pogajanjih o TTIP. Če uvedemo tudi zahteve po sledljivosti in označevanju, bi to močno vplivalo na uvoz govedine in drugega mesa saj ne vemo, ali so bili klonirani, torej proizvodi iz kloniranih živali že na trgu prej. Lahko rečemo, ja, prepovejmo proizvode iz kloniranih živali na evropskem trgu, ampak kako bomo organizirali označevanje proizvodov in kako bomo zagotovili sledljivost, tudi kar zadeva potomce in menti, moramo sistem, ki bo izvedljiv. To se mi zdi naj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 je sicer poročilo dobro narejeno in eh, moja politična skupina se zaveda te problematike, smo naklonjeni začasni prepovedi, ker je vedno v vsaki tehnologiji možno, da se stvari razvijajo in napredujejo. Zato je na nek način celo neumno vnaprej prepovedovati in onemogočati zadeve. V starih časih bi lahko imeli podoben primer, ko bi rekli, prepovedali bomo letalstvo, ker je škodljivo, ker so tako rekoč res razvišali. In potem večine stvari, ki jih poznamo danes, sploh ne bi bilo. Zato moramo razmišljati o tem v kontekstu. Treba je vsem ponovno razmisliti, ko se zadeve razvijajo do določene topne. Zato smo mi za to, da se izglasuje začasna prepoved v tem smislu, podpiramo predlog komisije in eh, ne smemo pretiravati ne v eno, ne v drugo smer. Zato se nam je zdel pristop komisije dokaj uravnotežen. Glede označevanja se nam zdijo zadeve tudi nekoliko nejasne. Namreč potem bi morali vedeti točno vse, odhod prihaja določena živa oziroma proizvod iz določene živali in sledivosti preprosto ni, kot smo pravkar slišali od kolegice, še zlasti, kadar gre za tretje države. Budimo se pošteni in priznajmo, kaj se dogaja. Mi se v bistvu eh, lotevamo zadevo tako, da izražamo svoj strah – pred novimi tehnologijami in ne ravnamo odgovorno. Zadeve je treba spoznati. Kadar pa gre za proizvodno mleka, veliko moznih krav, naprimer, prihaja z eh, kloniranih farm, oziroma farm, kjer je kloniranje sprejeto. Ah, okay. Jeszcze, no, no, no, na uszedł pan, pan, pan posłek. Ja, iśmy. Sedaj so dobrosti proživalce. Senci gospod Ek. Hvala lepa. Začnem zahvalo poročevalcem, kar smo slišali doslej, je bilo zelo koristno. Lahko tudi pozdravimo tak pristop. Zavedamo se, da imamo po vsej Evropi prisoten močen strah, ki pa je lahko upravičen ali pa tudi ne. Razumeti moramo tudi stališče potrošnikov, ki rečejo, nočemo imeti proizvodov iz kloniranih živali na svojih krožnikih. In to je menda jasno povedano v tem poročilu. Kar pa je pri tem negativnega, kot je rekel predgovornik, je, da moramo biti jasni glede odprtosti v prihodne. Če ne bi bilo inovativnosti in če ne bi priznali Leonarda da Vinčija, si sploh ne bi znali predstavljati eh, življenja. Eh, in sedaj govorimo o živalih, ne o nekih proizvodih ali stvareh. Zato je treba znati prisluhniti tudi potrošnikom in tudi vsem ostalim. Hvala lepa, gospod Bove. Euh, da, hvala, gospod predsednik, ker ste mi dali besedo. Najprej bi se zahvalil gospem Semel in moj, ki sta v Somar in moj, ki sta upravili odlično delo, delo je bilo res eh, konstruktivno, upoštevali sta vse vidike, tudi to, kar zahtevajo državljani in mislim, da lahko sledimo njunemu zgledu. Ne smemo pasti v past, eh, eh ki da bi jo na nek način zastavila komisija. Imamo popolnoma dva, dve različni besedili pred sabo, lahko rečem, in treba je upoštevati tudi dejstva. Torej, po eni strani nas skrbi dobrobit živali, eh, to je bilo dobro poudarjeno, potem eh, pa gre tukaj še za vprašanje, kaj se zgodi z živimi živalimi, živalmi, če jim do neke mere priznamo tako rekoč patent na kloniranje in eh, prav gotovo moramo bolje poznati tudi tehnike, ki se uporabljajo. Je pa pomembno, kakšna je naša politika na področju uvoza proizvodov in živali, ki so klonirane. Torej, mi ne moremo tukaj odrejati vsega, ampak uvozniki bi morali poskrbeti oziroma zagotoviti sledljivost. In zato mislim, da bi morali eh, predvsem upoštevati zdravje živali in v skladu s tem omejiti trgovanje, ker to v končni fazi vedno škodi tudi potrošnikom. Torej, sicer sem temu naklonjen, lahko čestitam vsem za dobro upravljeno delo. Najlepša hvala, gospod Barstas. Da, najlepša hvala. Lahko se v celoti strinjam s tem, kar je povedal gospod Bove. Eh, poročilo je odlično, lahko se zahvalim poročevalkama. Zeleni se, so podarili bistvene stvari tudi v zvezi s tem, da je treba imeti pravo eh, zakonsko podlago, prave pravne okvire, da bi bila uredba prava rešitev za to in da treba poskrbeti tudi za varstvo potrošnikov. Logično je, da so naši državljani zaskrbljeni za varnost eh, živil in eh, Evropska komisija ima v tem primeru do neke mere čudno ulogo. Že od leta 2008 se ukvarjamo s to problematiko in eh, ne zdi se nam, da bi komisija resno upoštevala ta parlament. Pravzaprav se zdi, kot da je komisija vsakič znova podlegla pritiskom stroke oziroma konkretno trgovine in eh, poročevalki zdaj ponujata komisiji možnost, da izboljša besedilo predloga. No, če hočemo biti enoglasni eh, na ravni odborov, je to stvar eh, skupnih prizadevanj, je pa vsekakor vse to pod vplivom javnega mnenja. Prehočimo do zgošali od pani panu poslu. Proponujem ker Marko Afronte ni prisoten, začnemo z razpravo, gospa Šajer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vedno sem jasno razglašala svoje mnenje. Ampak pogledajte, naš predsednik vlade je bil nedavno na kitajskem in se je za časopise slikal s kloniranim govedom. Torej, to so dejstva. Zanima me, ali se sploh zavedamo, kaj počnemo. Ali ne bi s tem, če se to prepovemo, začeli zaostajati na mednarodnem trgu kaj to pravzaprav pomeni, kaj to pomeni za naš eh, sektor mleka in mlečih proizvodov, ali vemo, zakaj gre v resnici in TTIP je prav tako v igri. Tukaj nočem biti pretirano provokativna, ampak resnično me zanima, ali ni realnost taka, da je veliko eh, proizvodov Eh, v Evropi že tako ali tako prisotnih, čeprav so predelani iz eh, živali, ki so bile klonirane. Hvala, gospod predsednik. Večina evropskega prebivalstva je proti kloniranju, po drugi strani pa imamo težave tudi zaradi tega, ker konkretna skupna kmetijska politika ne daje nobenih odgovorov na ta vprašanja. In tu smo zdaj pri eni zadevi, kjer se skoraj da strinjamo, zakaj ne bi prepovedali kloniranje enkrat za vselej in se lotili ključnejših, pomembnejših, bolj nujnih zadev. No, veliko je ljudi, ki tako razmišljajo, vendar jih je malo, ki si upajo to reči na glas zakonodaja tako v Evropi kot eh, eh, Ameriki je ponavadi vedno v škodo potrošnikom. Tu veljajo drugi trgovski in politični interesi in če boste še naprej tako delovali, dragi kolegi in kolegice, kot neki šolački v klopeh in pridno kimali, boste dosegli le to, da naši državljani ne bodo več hoteli te Evropske unije. Hvala. Gospa Kastinger, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi poročevalkama za dobro upravljeno delo. Mislim, da je bilo zaslišanje strokovnjakov prava podlaga za današnje razprave, gre namreč za veliko pomislekov v zvezi s tem, kako se bodo zadeve nadaljevale, kako se bo to poznalo trajnosti živalskih vrst. Vemo pa, da so se v zadnjem času razvile nove tehnike zreje in eh, da so se nekatere pokazale tudi zelo Eh, koriste v vsem svetu. Ne smemo zaostajati in ni treba, da vse takoj eh, prepovemo. Ne smemo pa imeti neke krpanke nacionalnih ukrepov, za katere potem ne bomo vedeli, kam končno merijo. In eh, zaradi tega bo marsikdo začel kriviti Evropsko unijo. Ampak kot rečeno, ne moremo se tega lotiti kot krpanke, moramo imeti celovit pristop. Tudi kadar gre za sledljivost, je pomembno, tako kot je povedala komisija, eh, pomeno je, da nimamo toliko birokratskega omejevanja in pomembno je tudi, da se zadev lotimo čim hitreje. Neposreden in hiter pristop je nujno potreben. Zaradi tega tudi podpiram eh, regulativni pristop in eh, mislim, da je nujno, da imamo kakovostno proizvodno zanesljivo tehnologijo. Gospod Hausling. Hvala lepa, želim čestitati obema soporočevalkama. Eh, vendar moramo biti jasni. Ne gre za zrejo živali, gre za etično vprašanje, ali bomo uporabljali to tehnologijo ali ne. Iz vidika zaščite živali bi morali prepovedati kloniranje. Zakaj? Zato, ker so klonirane živali v bistvu na nek način deformirane, pri njih je stopnja smrtnosti višja, eh, potem gre tukaj lahko tudi za vprašanje mučenja živali oziroma njihovega trpljenja. In če hočemo spremeniti pristop do kloniranja v Evropi, bomo morali spremeniti svoje strukture. S kloniranjem se ne ukvarjajo majhni proizvajalci. To je stvar velikih. In potem je spet vprašanje, kdo se skriva za vsem tem, katera velika podjetja in operaterji. Potem vprašanje označevanja. To je zelo zanimivo vprašanje. Tu govorimo že o drugi generaciji kloniranih organizmov. Pripričan sem, da bi lahko našli rešitev, če bi se dovolj potrudili. Komisija pravi, da je to sicer zelo težko, ampak eh, mislim, da je zgolj pokleknila pred lobijem ameriških govedorejcev zaradi TTIP. Pa smo spet pri TTIP-ju. In vem, da je komisija zelo alergična na to, da okrepimo evropsko zakonodajo na tem področju ampak tu so res zadeve, ki so pomembne in med pogajanji za te te pe bi morali to omejiti in jasno izpostaviti. Gospa Miller. Gospa Melior se upravičuje predsednik. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalcem, zaradi tega, ker zagovarjajo interese potrošnikov. In to je bistvo vsega. Če hočemo prepovedati kloniranje v Evropi, pa mislim, da smo si spet vsi edini, da se v tem strinjamo različne politične skupine. Sta pa tu dve pomembni zadevi, ki bi ju izpostavila. Kot prvo, nimamo svetovnih standardov za urejanje eh, sledljivosti in sledljivosti porekla to vrsti živali. In sedaj, ko imamo že več generacij kloniranih živali, si moramo biti zelo na jasnem, kako kategoriziramo te zadeve. Potem je tu še vprašanje, kaj so proizvodi kloniranih živali živali. To je pomembno za vse trgovinske sporazume, pa tudi znotraj enotnega trga. Mislim, da ne bo tako lahko eh, doseči odobritve take pravne ureditve, ki bo iz Evrope naredila deželo brez klonov seveda sem pri tem zelo kritična iz različnih razlogov, ki sem jih že povedala. V tem trenutku pa mislim, da moramo biti v tej uredbi zelo jasni in povedati, da si Evropa ne želi klonov. Hvala lepa. Gospod Andrew, hvala lepa, tudi sam se želim zahvaliti soporočevalkama za odlično upravljeno delo, visoke kakovosti. Vidim, da smo tu strastno uh, razumeti, nekateri smo za direktivo, drugi za uredbo, ampak mislim, da treba ta predlog nekoliko natančneje oblikovati. In sicer je tukaj pomembno vprašanje sledljivosti, uh, Eh, proizvodov iz kloniranih živali in tudi sledljivost do prve klonirane živali. Torej, kadar gre za potomce prve klonirane eh, generacije. Zaenkrat pa se mi taka zahteva zdi skoraj da nedosegljiva, torej nerealistična. Gospod Lize, izvolite. Kot kaže Ganik tukaj, gospod Res je na vrsti. Očitno gre za gospod. Glede vprašanja kloniranja vidimo, da gre za zelo občutljiva vprašanja, da ne reče, da so skoraj da eksplozivne narave naša, naše ugotovitve, ki izhajajo iz eh, eurobarometra, pa kažejo na to, da eh, ljudje temu niso eh, naklonjeni, javno mnenje je proti in eh, lahko rečem, da se tudi sama strinjam s tem. Da eh, pa lahko jutri razvisim, če bo situacija drugačna in spremenim svoje mnenje, gre tudi za etično vprašanje, kot so nekateri poudarili. In v zvezi s tem imam dve vprašanje, eno za gospod Somar in drugo za komisijo. Eh, mislim, hvala, da je raziskovanje kot panoga izključeno iz obsega izvajanja, ker eh, če ne bi imeli znanosti in raziskav, potem ne bi imeli človeka na luni, niti ničesar podobnega. Skratka, imamo možnost tehnik, ki so razvite in ki ne povzročajo več težav. No, za gospod Somer, ki predlaga, da se vse prepove, predvsem pa potomci kloniranih živali, pred dvema letoma pa je bila veliko manj uh, radikalna, ko je šlo za prepoved eh, v glavnem eh, mleka teh živali, ne pa za prepoved vseh potomcev in produktov iz njih. In eh, predvsem je šlo za vprašanje sledljivosti, zdaj pa še vprašanje za komisijo. Torej, glede eh, tega bi rada vedela, zakaj se je komisija umaknila korak nazaj od predloga iz leta 2010, ko je imela veliko jasnejše zahteve glede sledljivosti. Če tega ne dorečemo danes, se bomo morali o tem še pogovarjati. Zapuša. Gospod Lize. Hvala. Gospod predsednik, se opravičujem, ker sem moral skočiti ven na kratko hvala obema poročevalkama za odlično poročilo. Veliko vsega ste že sami povedali, ampak rad bi povedal še nekaj. Kot je gospa Zomer povedala in jasno opisala, tehnologija kloniranja še vedno pozna številne težave, Eh, živali se soočajo z mučnimi postopki, njihova smrtnost je večja, ampak v vsakem primeru gre tukaj tudi za etični problem. Ali pa lahko rečemo, stvari se bodo eh, v nadaljnih desetih letih izboljšale in potem bomo to lahko ocenjevali drugače. No, ampak eh, vse, kar za živali deluje brez težav, se potem avtomatično nekako prenese na ljudi. In mi smo proti kloniranju ljudi. Tehnologija je v bistvu zrela, ampak to je res nevarno. Če bi dovolili človeško kloniranje, potem bi res eh, lahko tu hitro napredovali, glede na to, da tehnologija obstaja. Zato je treba stvari omejiti. In še zlasti v živelo reji, zato ker ni nobene prave potrebe, da bi to morali reševati s kloniranjem. Mnogi so to sicer že omenili, vendar v vsakem primeru mislim, da je dobro, če začnemo s prepovedjo kloniranja in uporabe potomcev druge generacije gospod Lesos? Da, hvala, gospod predsednik. Ljudje se pogosto vidijo kot nekaj posebnega, kot uh, gospodarje vesolja in povsem odmaknjene, ločene od uh, narave in živali. Ampak dejstvo je, če mi urejamo določene zadeve, eh, se zelo hitro lahko izkrivijo. Imamo torej kokoši, ki proizvajajo ogromno število jajc, imamo krave, ki so eh, tako močno deformirane, da so niso več sebi podobne. In zato mislim, da bi morali v bistvu prepovedati vse, kar je takega. Ampak tukaj govorimo še o drugih vprašanjih, kot so naprimer znanost, raziskave in tega ne bi mogli vedno enako omevati. Ampak trpljenje živali lahko prepovemo in preprečimo. Kadar gre za živino rejo in za kmetijstvo, gre v celoti za vprašanje kako upravljati z zadevami in določiti jasno pogoje, kako kaj početi. Najlepša hvala. Zelo dobro je bilo slišati, kako ste soglasni v teh zadevah, ampak vseeno sem še skeptičen glede tega, kakšna bo dejanska zakonodaja v zvezi s tem kakšna bo tudi nacionalna zakonodaja. Mi smo recimo imeli že svoje zakone. Novembra smo se že pogovarjali o tem in sprejeli tudi določene osnutke, na kar se je komisija posvetovala svetom in sprejela eh, kar veliko število predlogov sprememb tem, kot nov poslanec, sam vem, kako težko potekajo taka pogajanja. Vendar se mi zdi, da je šlo za korake nazaj, kar se je poznalo tudi pri glasovanju v plenumu. Mislim, da bi morali v osnovi spoštovati mnenje potrošnikov. Zakonodajo pa lahko spoštujemo le takrat, kadar je realna. Tokrat bi lahko tudi eh, svet malce razmislil in ne samo krivil parlament. Pan posel Agnju. Gospod Agnju. Hvala lepa, gospod predsednik. V zvezi s kloniranjem mislim, da bi morali stalno imeti v mislih, da se to ne bo razvilo eh, do onemoglosti, ker to bi potem pomenilo, da se nikamor več ne bomo mogli razvijati, da smo dosegli vrhunec. No, ampak, če bodo klonirali neke živali in trdili, da je to najboljši dosežek ta hip, se bo vedno čez čas pojavil nekdo, ki bo rekel, da je iznašel kaj boljšega. Tako da ne vem, kako lahko rešujemo probleme vnaprej. Če gre sicer res za večjo smrtnost živali, potem s tem tudi nimate več prednosti, če bi hoteli to vrstno živino rejo podpirati. Seveda obstajajo tudi pozitivni vidiki. Predstavljajte si tak scenarij, naprimer, da prijedo neke hude bolezni, pri govedi, ki se začne na vzhodu in se hitro širi in govedo pač poginja po tekočem traku. Potem pa se nekje najde ena žival, ki je odporna na to hudo bolezen in se jo lahko funkcionira, zakaj ne potem? Ampak tisto, kar me skrbi, je, da Evropska unija hoče imeti neko uh, zakonodajo, ki je narejena po meri tega ali onega in potem bomo to prenesli v Združeno kraljestvo in vsi se bodo nenadoma spraševali, ali lahko te klonirane živali prenesemo naprej po prehrambeni verigi in da se bo znašli na vsakim krožnikom, ampak tega še kmalo ne bomo dosegli. Je pa po mojem mnenju dobro, če ne promoviramo in ne reklamiramo kar naprej proizvodov iz zatrunjenih živali, ko se bodo leti pojavili na trgu v večjem številu. Dovolite mi naj pozdravim skupino bavarskih kmetov, ki so prišli na obisk, povabila jih je. Gospa Miller, torej lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli k nam. Bazbuš. Gospod Hojbuš. Den Bericht an der Stelle einfach nochmal unterstützen. Ich habe. Äh Gospa. Hojbuch. Hvala lepa, podpiram poročilo. Slišali smo različne pomiseke glede pravilnega označevanja. Ampak naše delo politikov je, da prisluhnemo pomislekom in skrbem potrošnikov, naših sodržavljanov. Mislim, da to izhaja tudi iz tega poročila. Sedaj je treba razmisliti, kako izvajati v praksi ta pravila označevanja. Že leta 2010 je Evropski parlament izrekel prepoved na uvoz kloriranih živali. Torej, to ni neka nova tema. Imamo tudi prepoved o nezakonito posekanem lesu, naprimer. Ampak potem je treba vsa ta pravila izvajati v praksi. In če obstaja politično prepričanje, da ne, ne bi smeli imeti klonirane, in to mislim, da smo danes tudi slišali, potem se moramo lotiti pravilnega izvajanja tistega, kar smo izglasovali. To je naše delo tu v parlamentu. Mi smo tukaj tudi zato, da zastopamo ljudi, ki so proti kloniranju, tisti, ki so. Naklonjeni TTIP-u imajo seveda svoja stališča in eh, komisija je že rekla, da so standardi ključni pojmi, temelj vsega pogajanja. Kaj je zdaj s tem? Hvala lepa, gospod Des. Hvala lepa. Zahvaljujem se soporočevalkama za dobro pravno delo. E, kloriranje je pač področje, ki terja veliko pozornost e, vseh in sam tudi razumem problematiko živinorejcev. Prihajam iz take regije, pri nas smo zelo uspešni e, z govedorejo, imamo tudi v uporabi tehniko prenosa embrijev in tako naprej. EFSA govori tudi o tem, da se 85 do 95 odstotkov embrijev uporablja za prenos oziroma skoraj oziroma tako, pri proizvodni embrijev jih 85% pogine skoraj da takoj. Hvala lepa, gospod Hajtama. Najlepša hvala, ne bom ponavljal tega, kar je moja skupina že večkrat povedala. Bi vas pa rad posvaril, da nekateri poskušajo stlačiti kar vse v to poročilo. Ampak poro, poročilo je smiselno, le če bomo posvetili veliko pozornost eh, izvajanju. Treba si je predstavljati, kako to poteka v realnosti. Torej imate kravo, ki daje mleko in potem iz tega nekaj proizvedete. Ampak eh, kaj pa zdaj, če bi imeli uh, na eni strani krave, ki niso klonirane, na drugi klonirane krave in bi se njihovo mleko zbiralo v istih zbiralniki, kako bi potem to izsledili nazaj. Mi res ne bi radi zadev pretirano zapletali, še zlasti ne kmetijski sektor. Hvala lepa, s tem smo zaključili. Zdaj pa bi povabil predstavnike komisije, gospod. Flue, beseda je vaša. Ali vladih? Thank you, Chair. Um, have listened with interest to the... Uh... Hvala, gospod predsednik. Zanimanjem sem poslušal komentarje poslancov in poslank. najprej bi rad dejal, da se strinjamo s prepovedjo tehnike kloniranja in s prepovedjo prodaje eh, hrane, ki izhaja iz eh, kloniranja. Se pa ne strinjamo vedno z vsemi elementi eh, področja uporabe oziroma obsega te prepovedi. Ni vse enako kot tisti prvotni predlog eh, komisarja. Predlog komisije je vključeval tiste živali, ker je eh, ta tehnika realistična in tudi gospodarsko eh, sprejemljiva, naprimer eh, perutnina. Pri nekaterih vrstah ni ekonomske računice, tako da se nam ne zdi potrebno, da bi vključili vse druge vrste. V predlogu nismo vključili prepovedi za semenski material in uh, eh, jajčeta. Takšen takšna uvozna prepoved bi onemogočila dostop, dostop eh, Evrope do uvoženih živali. Razmišljali smo tudi o razširitvi eh, obsega prepovedi na naslednike, na mlade živali, ki se rodijo iz klonov. To niso več kloni, to so živali, ki se rodijo s pomočjo konvencionalne tehnike. Uporablja se namreč naprimer semenski material bikov, s katerim na to dobimo s tradicionalno eh, tehniko. Eh, umetno oploditvijo, naprimer to ni tako pomembno, novo eh, žival. Pri tem pa uporabimo konvencionalni eh, material samic. To je argument z vidika dobrega počutja živali, ki ga podpiramo z določenega vidika, ne pa nujno pri eh, vzreji mladih živalih, ki izhajajo iz eh, kloniranih živali in pri katerih uporabljamo konvencionalno tehniko. Na to je govora tudi o prepovedi z vidika varstva potrošnikov. Večkrat smo slišali, da ste omenjali raziskave Eurobarometra iz eh, leta 2008 in 2010. Razumemo, da je javnost proti uporabi eh, to vrstne tehnologije, še posebej zaradi eh, vprašanja dobrega počutja živali. Naše tolmačenje Eurobarometra pa je, da potrošniki niso vedno nujno dobro obveščeni o sami naravi te tehnike, te tehnike in o novih generacijah eh, ter o eh, vzreji potomcev eh, iz kloniranih živali. Več poslancev je menilo vprašanje sledljivosti in označevanja. komisija je pripravila predlog, na to je bil ta predmet, predlog predmet razprave. Označevanje in predlogi z vidika označevanja eh, niso uspešno prestali testa subsidijarnosti v naših notranjih postopkih. zdelo se nam je, da bi bil takšen sistem eh, preveč zapleten in predrag. Trenutno poteka študija, ki jo vodi generalni direktorat za kmetijstvo. In ponovno bomo preverili, kaj velja trenutno. Takšna je trenutna izjava komisije z vidika prispevkov poslancev. Besedo bi sedaj rad predal predstavnikom pravne službe, ki se lahko dotaknejo podrobnejših pravnih vidikov eh, tega vprašanja. Izvolite. Najlepša hvala. Prosim vas, da nam verjamete. Pogodbo smo pregledali po dolgem in počes, zato da bi poskušali najti odgovor na prošnjo eh, parlamenta. Poskušali smo najti pravo pravno podlago. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da Evropska unija ne more narediti vsega. Potrebujemo ustrezno pravno podlago, če želimo ukrepati. Mnenje eh, vas in poročevalcev češ da lahko združimo te predloge in da vključimo tudi eh, potomce kloniranih živali v skladu eh, s 43. členom pogodbe, po našem mnenju to ni mogoče. Kloniranje in eh, semenski material klonov in pa potomci, to ne more zagotoviti racionalnega razvoja kmetijstva. S tem ne moremo povečati kmetijske produktivnosti. To je naša pravna podlaga. Ukrepi, ki naj bi veljali za potomce, so utemeljeni na pomislekih etične narave, pomislekih potrošnikov. Zelo mi je žal, ampak etični pomisleki potrošnikov niso del ciljev skupne eh, kmetijske politike ki jo najdemo v pogodbi. Tako pri tem ne moremo uporabiti eh, člena številka 43. Resnično obžalujemo to dejstvo, ampak edina možnost je, da uporabimo člen 352, klauzulo o prožnosti. Zato smo morali prekiniti delo na tem predlogu. Želimo seveda sodelovati z vami, ampak nažalost moramo ostati pri pristojnostih, ki izhajajo eh, iz pogodbe. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Razumem uh, e, vaš prispevek, drugih komentarjev očitno ni. Besedo pa bom sedaj ponovno predal poročevalkam. Izvolite, gospa moj, beseda je vaša. Pani Zomer pierša, tak pani ustalili med sobom. No, najprej gospa Zomer. Tako ste se dogovorili, izvolite. Ja, dank, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalila bi se rada vsem kolegom za njihove prispevke. zdi se, da se večina od nas strinja in da podpiramo ta predlog. Več kolegov in kolegice je dejalo, da ne potrebujemo kloniranja, da lahko zagotovimo eh, dovolj visoko število živali s pomočjo konvencionalnih eh, metod, ki jih uporabljamo. Lahko se zgodi, vsaj takšni so pomisleki nekaterih, da bi prišlo do um, zamude pri napredku zaradi prepovedi kloniranja. No, sama se s tem ne strinjam. Mislim, da smo eh, naredili že veliko korakov naprej, da smo zagotovili razvoj s pomočjo konvencionalnih metod. V skupnem poročilu smo že omenili, da skupna kmetijska politika usmeri, uh, upošteva tudi prošnje potrošnikov. Tako da se ne morem strinjati s komentarji predstavnice pravne službe. V nemščini pravimo da imajo tri različni pravniki, tri različna mnenja. Naše mnenje je drugačno, to ni nič novega, po to vrstne ukrepe smo v preteklosti že sprejemali in to je pravno mogoče, vsaj po našem mnenju etične pomisleke eh, potrošnikov moramo v Evropskem parlamentu upoštevati. Gre za dobro počutje živali, za varstvo živali na eni strani, po drugi strani pa je to povezano tudi s prenosljivostjo teh eh, mehanizmov za kloniranje metod na človeka. Sama nisem novinka na področju vzreje živali. Res je tudi, da lahko nekatere tehnike kloniranja razširimo na človeka. Mislim, da bi parlament moral dejati, da želimo uh, s tem prekiniti sedaj in eh, vse skupaj zatreti v kali. Tehnologija postaja vedno pogostejša, kljub temu, da ne deluje dobro in včasih povzroči veliko eh, trpljenja pri živalih. Ravno zato moramo biti strogi, pohiteti moramo, eh, upoštevati moramo tudi pogajanja o TTIP. Zanima me komisija, kaj se dogaja na področju eh, TTIP-a. Ravno zato potrebujemo zelo stroga, jasna pravila. Zato, da se tekom pogajanj o TTIP ne bodo sprejela drugačna pravila. Potrebujemo pogum, da bomo lahko dejali ne, da nočemo takšnih eh, metod. To smo naredili že v preteklosti v naši zakonodaji na področju eh, zakonodaje, ki velja za hrano. Naprimer smo dejali, da morajo Eh, uvožen, eh, uvoženi proizvodi upoštevati našo zakonodajo. To ni nič novega in podobno moramo zagotoviti v eh, te tipu. Kloniranje ne sme priti v Evropsko unijo, tega si ne želimo. Omenili ste sledljiv, sledljivost. To je zelo kompleksen zelo zahteven ukrep. Eh, ugotoviti moramo, koliko generacij živali pokriti in tako naprej. Ampak po mojem mnenju nam lahko uspe. Lahko smo uspešni. Nimamo uh, splošnih, jasnih zakonov o razmnoževanju Eh, živali, o živinoreji kot takšni. Ampak to še ne pomeni, da si ne bi smeli prizadevati za skupna pravila. Tisti, ki želijo izvažati proizvode v Evropsko unijo, bodo morali preprosto upoštevati našo zakonodajo. Nočemo prepovedati raziskav. To ni naš namen. Nekateri kolegi so se dotaknili vprašanja, Eh, raziskav, naprimer, kar se tiče vzreje eh, odpornih živali, bolj odpornih živali. Eh, s temi raziskavami bomo seveda nadaljevali, še posebej so pomembna za živali, ki so ogrožene. Omenili ste tudi vprašanje konkurenčnosti, to je omenila tudi komisija velike organizacije eh, recev pravijo, da imamo v Evropi veliko težav, veliko ovir in da bo teh ovir še več, če bomo prepovedali kloniranje, če bomo prepovedali semenski material, ki izhaja iz kloniranih živali. Po mojem mnenju to ni res konvencionalnimi metodami bomo še vedno lahko ohranili naš položaj na trgu. Tudi ameriški potrošniki so proti kloniranju. Veliko raziskav je bilo upravljenih eh, v tej eh, državi. Po mojem mnenju je Evropska unija unija vrednot. In te vrednote so zapisane v pogodbi. Mislim, da moramo pokazati zunanjemu svetu, da spoštujemo te vrednote in da smo unija, ki temeli na etiki. Graditi moramo na vrednotah, ne smemo v njih posegati in jih kršiti zaradi globalizacije ali pa mednarodnih trgovinskih sporazumov. Še enkrat, rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam, prosim vas, da eh, ta dokument podpremo skupaj, tako da bomo lahko na to stopili v pogajanja s svetom kaj. Imam manjši komentar. Pravniki iz komisije so omenili nek drug člen pogodbe, ki bi ga lahko uporabili. Niso torej popolnoma izključili eh, možnosti, omenili so zgolj drug člen. Gospa moj, izvolite. Grazie. Allora, io vorrei rispondere a. a... Najlepša hvala gospod predsednik. Dovolite mi, da se odzovem na komentar gospe Aguilera. Omenili ste EFSO. Dejali ste, da opravljajo znanstvene ocene. To ste sicer dejali, ampak zanima me, če ste prebrali njihove izjave, izjave EFSE. Če bi jih prebrali, potem bi bili videli, da je EFSA organizacija, ki na spletni strani eh, zbira vse, kar je relevantnega na tem področju. Leta 2010 so, naprimer, pripravili mnenje na osnovi dveh znanstvenih študij, ki so obravnavale um, podgane, ki so jim deset tednov, ki so jih deset tednov hranili s kloniranimi proizvodi. To je bil obseg te študije. Obstajajo tudi druge študije, ki uporabljajo uh, zajce in druge vrste. Čas raziskave je bil v tem primeru 20 mesecev, naprimer. Kdo nam lahko zagotavlja, da tekom več let ne bo prišlo do akumulacije takšnih elementov? Ne smemo pozabiti, naprimer, na bolezen norih krav, na BSE pri tej bolezni traja 15 let, da se razvije. Gre seveda za vprašanje tega, kdo je odgovoren za to, da eh, opazi, da se kaj takšnega dogaja in sprejeme ukrepe. Seveda, velika industrijska podjetja nočejo čakati 15 let. Nočejo eh, čakati tako dolgo, da bi videli, če so učinki dolgoročni ali ne. Obravnavati moramo tudi eh, javno zdravje, dobro počutje živali, dobro počutje ljudi. Eurobarometer je prav tako nekaj, kar je treba upoštevati. Upoštevati moramo javno mnenje. Navadni ljudje, eh, ki niso strokovnjaki, so zgroženi nad to možnostjo, da bodo na krožnik dobili klonirane proizvode. Še posebej to velja v primerih, ko bi lahko prišlo do genetske škode zaradi prehranjevanja s takšno hrano. Lahko se eh, naprimer pripetijo napake pri eh, novorojenih otrokih. Najlepša hvala tudi sam bi se rad zahvalil vsem, hvala obema poročevalkama, čestitke za pripravljeni dokument. Hvala tudi poročevalcem v senci. Dela je bilo brez dvoma ogromno. Sedaj pa časovni, časovnica 24. april do 12. ure imate čas za predloge. Spremem. Predloge spremem bomo obravnavali. 26. Eh, maja, v skupnem odboru bomo glasovali 17. junija, na to pa bomo videli, kdaj bomo lahko to točko umestili na dnevni red plenarnega zasedanja. Najlepša hvala, imamo še približno minutko in besedo bomo predali gospodu Glezosu. Izvolite. Najlepša. Hvala, gospod predsednik. Ne bom porabil cele minute. Govorili smo o kloniranju. In želel sem nekaj povedati o grškem parlamentu, če dovolite. Grški parlament je dejal, da eh, ni vesel zaradi eh, tega, kako eh, Evropska unija obravnava Grčjo. No, brez komentarja. Želim vam srečno pot domov. Hvala vsem za sodelovanje na tej seji. Hvala vsem, ki ste pripravljali ta osnutek poročila.